Ja, nehmen Sie bitte Ihre Plätze ein. Please take your seats. Kolegice in kolegi, prosim, da sedete na svoja mesta. Starten. Začeli bomo zasedanje našega odbora. In mislim, da lahko tudi dnevni red v predlagani obliki kar sprejmemo. Vse mislim, da nihče ni proti. Dobro, dnevni red je sprejet. današnji jezikovni režim je skoraj da popoln, razen estonščine in mateščine. Imamo, imamo popoln jezikovni režim, pa tudi hrvaščine danes nimamo na seznamu. Pred nami pozdravljam gospoda Demseka. Dobrodošli na zasedanju našega odmo, eh, odbora. Danes bo kolega nadomeščal gospod Frido Brepolc. Z nami so tudi obiskovalci. Gospod Nikolaj Astrup. Ne vem, ali je že med nami, ampak vseeno ga lepo pozdravljam. Z nami pa so tudi predstavniki generalnega direktorata za prevajanja iz Luksemburga. 16 pripravnikov je na današnjem sestanku ne vem, ki točno so, ampak um, tudi njih lepo pozdravljam. Četrto sporočilo. Delovna skupina za zdravje bo pripravila uh, delavnico v zvezi z uh, trajnostnimi biogorivi in pa v zvezi z naprednimi uh, medicinskimi proizvodi. Ta delavnica, torej slednja, bo 20. februarja, to sredo v dvorani A3E2 od 1 do 15 do 3. Delavnica o biogorivih pa bo prav tako to sredo 20. februarja, ampak pozneje, torej ob 3. ob 15. v sobi A3E2, torej isti eh, dvorani. Imamo pa tudi eh, seminar oziroma delavnico v zvezi z eh, napravami oziroma z pripomočki za in vitro oplejevanje. To pa bo v dvorani ASP 1G2. No, s tem pa že prehajamo na prvo točko na današnjem dnevnem redu. Lahka gospodarska vozila, modalnosti, podrobnosti v zvezi z menjimi vrednostmi eh, izpustov oblikovega dioksida pri teh vozilih. Poročevalec za to Eh, tematiko je gospod Holger Kramer. In izvolite besedo, prosimo za kratek uvod. Aha, zdaj pa deluje. Tematika mislim, da je dobro poznana kajti pred dvema letoma smo v krogu poročevalcev to obravnavali. Takrat je šlo za izjemno občutljivo vprašanje, kajti gre za izpuste eh, CO2-ja pri lahkih gospodarskih vozilih. Takrat to še ni bilo urejeno. Tisti, ki so v spravi sodelovali, ki razpravo poznajo, vedo, da smo takrat govorili o določanju ciljev za leto 2020 na tem področju in tematika je bila izjemno kontroverzna. Tu lahko vidite, da smo oblikovali cilj 147 gramov na eh, kubični meter. To je cilj, za katerega smo morali trdo delati, trdo smo se pogajali. Komisija je morala do lani eh, določiti oziroma preveriti, ali je ta cilj, eh, ki smo ga določili do leta 2020, sploh izvedljiv. In naš odgo, eh, naša dožnost je, da zdaj komisiji odgovorimo. Komisija je ugotovila oziroma je eh, nekako videla, da stvari ni treba bolj podrobno prilagajati. Vseeno pa se je pojavilo vprašanje, sicer ali je cilj ki je nastavljen za leto 2020, dovolj ambiciozen ali ga treba morda popraviti? Ali obstajajo novi argumenti, nove informacije za spremembo te številke? V zadnjih tednih in mesecih sem prisluhnil številnim stranem. In na tem mestu se zahvaljujem tudi kolegom, ki so prišli na predstavitev, ki je predstavila moja politična skupina. Slišal sem veliko argumentov in v osnutku poročila, ki je pred vami, sem se odločil, da ne predlagam spremembe ciljev za leto 2020. Glavni argument za to je, da bi eh, gotovost nekega dolgoročnega cilja postavili pod vprašaj, če bi že sedem let pred letom 2020 posegali v neko številko, ki smo jo opredelili komaj pred dvema letoma. Zato ne rabite biti poznavalci avtomobilske industrije, kajti veste, da so ciklusi proizvodnje tako pri eh, osebnih avtomobilih, kot tudi pri gospodarskih eh, vozilih daljši. Tista vozila, ki so danes na trgu, ki so danes eh, v proizvodni, bodo na naših cestah tudi leta 2020. In zato je bil večkrat izpostavljen tudi argument gotovosti načrtovanja teh ciklov v industriji. No, po drugi strani pa sem uh, prebral tudi študije, ki pravijo, da bi lahko cilj zastavili bolj ambiciozno. Te študije pravijo, da imamo danes na voljo uh, tehnične možnosti, pa tudi čez sedem let, 2020, bomo, dosi, eh, bomo imeli na voljo določene tehnologije, ki bodo lahko um, nekako zmanjšale izpuste CO2. -ja. Uh, Vem, kakšna je politika za določenimi študijami, z določenimi eh, raziskavami ehm, in vem, da je trenutno avtomobilska industrija v negotovih časih. In ehm, prepričan sem, da predstavniki avtomobilske industrije nimajo na voljo še vseh podatkov, kajti eh, gre za izjemno kompleksno industrijo. Torej, na podlagi tega sem se odločil, da ne predlagam spremembe cilja za leto 2020. Pred kratkim eh, pa sem predva, prebral še eno študijo, ki pravi, da je 147 gramov eh, cilj, ki je še preveč ambiciozen za leto 2020. Druga pomembna mm, podrobnost pa se navezuje tudi na. Eh, vprašanje izpustov pri osebnih avtomobilih. E, vprašanje izpustov je povezano tudi s cikli preizkušanja. In zato šele takrat, ko bo e, opredeljen in ko bo v uporabi novi cikl e, in nov način preizkušanja vozil, lahko določimo nove cilje. To ni politično vprašanje, kajti pri spreminjanju parametrov v tehničnih, eh, pri tehničnih preizkusih se spremenijo potem tudi posledično eh, rezultati na drugi strani enačbe. Naprimer, spremembe na, pri klimatskih napravah nekaj povzročijo eh, spremembe pri izpustih in tako naprej. In zato v poročilu predlagam da najprej počakamo, da se uvede nov cikl preizkušanja in potem eh, napravimo ponovno, eh, ponovno pregled, ali je potrebno določiti nov cilj glede izpustov ali ne. Mislim, da so pogajanja na ravni Združenih narodov eh, v zvezi s to tematiko že zelo daleč in zato je treba po mnenju najprej počakati, da se predlaga nov cikl in potem bi bilo dobro morda skušati oblikovati nove cilje. Komisija je predlagala tudi eh, datum oziroma eh, neke vrste časovnico za spremembe po letu 2020. Zdaj se je to predstavilo še dlje v prihodnost. In, eh, to, glede eh, teh sprememb sem nekoliko skeptičen, kajti glede na hitrost razvoja tehnologije bo v naslednjih sedmih letih zagotovo prišlo do dodatnih sprememb eh, na področju razvoja, naprimer pogonskih sistemov eh, in tako naprej. Tako da, kar zadeva čas po 2020, eh, zaenkrat še ne vemo ničesar. In morda bi morali počakati z izjavami o času po letu 2020 na ravni Evropske unije. V poročilo pa sem zapisal tudi nekaj vezi s tem, eh, kar komisija ni opravila. Naprimer, glede olajšav. Na področju lahkih gospodarskih vozil obstajajo razlogi, da se sistem olajšav ne eh, izvaja na tak način kot pri osebnih vozilih. Če si naprimer ogledamo um, uporabo lahkih gospodarskih vozil v mestnih območjih, lahko vidimo, da obstaja na tem področju še večji trg za vozila na električni pogon, kot pa pri osebnih vozilih. In zato obstaje tudi spodbude oziroma razloge za to, da bi lahko proizvajalci eh, teh gospodarskih vozil vlagali več sredstev v razvoj alternativnih pogonskih sistemov. Komisija tu sicer vedno navaja argumente, da je treba zmanjšati našo odvisnost od fosilnih goriv, in da bi morali investirati v nove, obnovljive tehnologije. Ampak jaz eh, menim, da bi lahko na tem področju, torej na področju lahkih gospodarskih vozil, še predtem storili eh, kaj drugega. Naprimer, da bi združili uporabo skupine vozil nekega, nekega uporabnika in tako naprej in tako naprej. Ne na zadnje pa bi rad predstavil še pismo ki sem ga prejel od eh, Zveze okoljskih organizacij. To je bil zame primer neverdostojnega lobiranja, kaj je samo popraševanje oziroma moje vprašanje, ki sem ga zastavil potem temu eh, tej zvezi okoljskih organizacij, je pokazalo, da na sami organizaciji sploh ni bilo razprave o tem, da gre samo za neko kanaliziranje eh, določenih mnen eh, in potem pritisk na nas. Jaz mislim, da bi morala biti ta mnenja, ki jih prejemamo, verodostojna, da morajo imeti neko težo, kajti njihova posledica je tudi spreminjanje zakonodaje. In naveličen sem že tega, da v imenu nekaterih določenih um, interesnih skupin uh, dobivam takšna pisma in da se izvršuje pritisk na me. Tega je dovolj. No, toliko o samem poročilu. Upam, da bomo lahko to zadevo hitro zaključili, kajti tu ne gre za eh, tisto obsežno osnovno razpravo, ki smo jo že vodili pred dvema letoma, ampak samo za nadaljevanje tega. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa poročevalci v senci. Gospa Grostet eh, nadomešča gospoda Tatarello, ki je prevzel eh, poročevanje Semci. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes se oglašam v imenu kolega Tatarele. Nažalost, danes ne more biti z nami. Nasplošno gledano se strinja s predlogi, ki se omenjajo v poročilu našega kolega Kramarja. Gospod Tatarela ima vseeno kar nekaj ugovorov in sicer glede cilja 147 gramov CO2 na kilometr. Ta cilj je po njegovem mnenju preveč ambiciozen, če upoštevamo gospodarsko krizo, ki trenutno vlada. On meni, da bi bilo bolj smiselno ne usiljevati dodatnih omejitev na avtomobilske proizvajalce v Evropi. Poleg tega pa meni, da so to pomembna orodja, namreč s tem, spodbujamo proizvajalce, da uporabljajo nove tehnologije, da spreminjajo stvari, da vlagajo v inovativne tehnologije, ki so nizkooglične. Poleg tega pa je to zelo pomemben čist instrument, s katerim bomo učinkovito prispevali k izpolnjevanju ciljev, ki se omenjajo v tem aktu iz ured, v uredbi iz leta 2011. Pri tem pa ne bomo nalagali dodatnih obremenitev evropskim davkoplačevalcem. S tem bomo spodbujali vse alternative načine, tak način bi morali torej spodbujati tudi po letu 2018, kot to predvideva uredba, o kateri smo glasovali leta 2011. Toliko v imenu našega kolega Tatarele. Gospod predsednik, vidite pa, da bom še enkrat prosila za besedo, kasneje v razpravi, da se oglasim še v svojem imenu, razen če ne vem. SND frakcion. Najlepša hvala. Marita Osko za skupino socialistov. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Kramer je v tem masakriranju predloga komisije storil, po mojem mnenju, korak predaleč. Tu govorimo o ciljih do leta 2015-2017. Vsi cilji, ki smo jih opredelili, so seveda pomembni za zmanjševanje emisij. Vseeno pa vemo, da je prometni sektor sektor, v katerem je ogromno emisij CO2, pa ne samo tovrstnih emisij. Zato je to argument, ki govori v prid temu, da ohranimo ambiciozne cilje, da se držimo opredeljenih ciljev. V predlogu komisije je kar nekaj problematičnih vprašanj. Ko gre za vozila in lahka gospodarska vozila, nalagamo precej različne cilje tudi z vidika ambicioznosti. To pa lahko privede do določenih tveganj. Uredba torej kaže na to, da obstajajo različna tehnološka vprašanja in različni tehnološki izzivi, odvisno od tega, kakšna vozila uporabljamo. Lahko se zgodi, da bodo lahko gospodarske vozila začeli prodajati kot navadna osebna vozila, izključno iz gospodarskih razlogov. To pomeni, da bi se lahko v industriji pojavile težnje po razvoju tovrstnih lahkih gospodarskih vozil. S tem bi se verjetno tudi zmanjšale naše ambicije na področju emisij. Dolgoročni cilji morajo biti ambiciozni, predvsem pa ne bi smeli preveč razlikovati med različnimi vrstami vozil. Kajti potrošnik se bo v tem primeru raje odločal za tista vozila, kjer bo kratkoročno gledano imel določene ekonomske koristi. Poleg tega bi morali več storiti tudi za tiste proizvajalce, ki proizvajajo manjše količine vozil. Zdi se mi, da s to vrstno zakonodajo ne bomo zagotovili ustreznih in pravih spodbud. Glede olajšav pa naj povem naslednje. Prihodnost olajšav je seveda v celoti odvisna od naših ambicij, ko gre za emisije. Če si bomo zastavili ambiciozne dolgoročne cilje, potem bi lahko te olajšave vezali na samo inovativnost in spodbude. Če pa cilji ne bodo dovolj ambiciozni, se bomo težko dogovorili glede to vrstnih določb. Potem je tu še vprašanje omejevanja hitrosti. Že nekaj časa se o tem pogovarjamo in zdi se nam dober predlog. Dank, Najlepša hvala. Gospod Karl Šluter, naslednji, izvolite. Yeah. Ja. Hvala lepa. Mislim, da bi morali najprej preveriti, kaj želimo doseči. Imamo podnebne cilje. Državam članica moramo pomagati, da izpolnijo te cilje. Pred seboj imamo predlog, ki pravi, da če bomo povečali svoje ambicije, bomo privrčevali tudi denar. Privrčevali bomo denar potrošnikov, davkoplačevalcev, MSP-jev. 147 gramov smo opredelili na podlagi domneve, ki je bila napačna. Namreč napačno smo ocenili, kolikšne so emisije CO2 na podlagi trenutne flote. Ampak ta standard bi morali spremeniti, zato ker smo ga opredelili na napačni domnevi. Če standardov in ciljev ne bomo dvignili, bomo morali emisije CO2 -ja zmanjšati nekje druge. Ampak vprašanje je, kako bomo potem privrčevali denar. Kako boste MSP-jem, vodovodnim inštalaterjem, mizarjem in tako naprej rekli, da ste glasovali za uredbo, s katero se bodo povečali neto stroški za uporabo to vrstnih gospodarskih vozil za 4 do 5 tisoč evrov tekov življenjskega cikla. Mislim, da bi morali v kriznih časih vrčevati z denarjem, ne pa ga nesmiselno porabljati. Ne moremo reči MSP-jem, da je treba povečati emisije CO2, ker bomo s tem znižali stroške, ampak komu bomo potem prodajali vozila do leta 2020? Mislite, da bodo Kitajci ali Indici kupovali to vrstna vozila? Mislim, da ne če bomo sedaj industriji rekli, poslušajte, prihodnost je v vrčevanju, v energetsko učinkovitih vozilih, v vseh načinih vrčevanja. Če tega ne bomo zapisali, potem ne vem, kako bomo izboljšali ali vsaj ohranili trenutne standarde. Zakaj? Dajati na voljo super posojila, če vemo, da so cilji, ki smo jih zastavili, dosegljivi na enostaven način. S tem bodo v prihodnje verjetno še manj relevantni. Kaj pa je z inovativnostjo v Evropi? Veliko govorimo o inovacijah, ampak tu smo zapisali, ja, nima smisla biti inovativni, ohranimo stare standarde in stara vozila. To ni nekaj, kar bi nas privedlo v prihodnost. S kolegico Ulsko se strinjam glede omejevanja hitrosti, bojim pa se predloga Holger da naj bi počakali na nov testni ciklus, da ga spoh ne bi uporabljali do leta 2021. Zakaj bi stvari odlagali za 4 ali 5 let? V Evropi se ne pojavljajo težave samo s konjskim mesom, temveč tudi s ponarejenimi vozili ali deli vozil. Testni ciklus je polhen različnih vrzeli, zato prihaja do ponarejanja. Hitreje, ko bomo izboljšali ta testni ciklus, bolje bo to za potrošnike, ne pa da potrošnike zavajamo s tem, koliko bodo zapravili za gorivo. Testni ciklus mora biti bolj usklajen z realnim stanjem vozila, ki ga kupijo potrošniki. Potrošniki morajo biti ustrezno obveščeni in če želijo kupiti vozilo, ki porabi veliko goriva in izdaja velike količine emisij, naj to storijo v polnem zavedanju tega dejstva. Za Evropo, evropsko gospodarstvo, inovativnost je ključnega pomena, da smo še bolj strogi glede omejitev, ne potrebujemo super posojil. Omejitev hitrosti je smiselen ukrep, ker bi s tem izboljšali tudi varnost na cestah. Veselim se že napornih pogajanj s svetom. Holger in sam sva se večkrat pogajala, bova videla, kako nama bo uspelo tokrat. Kot kaže, gre za trdno in dolgo prijateljstvo, kaj ne? Gremo naprej. Martin Kellenen je naslednji. Oziroma, kolega Kellenen je še spodaj, se pogovarja. Eh, z nekom drugim. Tako da gremo kar na splošno razpravo. Kolegica Lepaš. Hvala lepa, gospod predsednik. Sama bi z veseljem podprla to, kar smo slišali. Cilji komisije iz leta 2009 so bili omejeni na 135 gramov. To naj bi uporabljali za lahka gospodarska vozila, uporabljali naj bi po nekaterih predlogih enaka pravila kot za osebna vozila, se pravi 118 gramov, ampak cilj 147 gramov je, mislim, da dober cilj, kajti če ga bomo znižali, ne bomo dosegli ciljev na področju podnebnih sprememb. Pomembno pa je, da upoštevamo tudi industrijo. Podjetje v nekaterih državah, zlasti avtomobilska podjetja, se soočajo s hudimi težavami. Njim je treba pomagati, spodbuditi jih je treba k temu, da bodo proizvajala vozila, ki ustrezajo trgu 21. stoletja, se pravi bolj čista, lažja vozila. S tem bomo zagotovili tudi trajnost naše avtomobilske industrije. Biti moramo ambiciozni. Opredeljevati je treba jasne cilje in to čim hitreje. Avtomobilska industrija potrebuje predvsem preglednost. Če te preglednosti sedaj ne bomo zagotovili, če bomo čakali leto 2018, 2020 ali 2021, če že odlagamo stvari, potem bomo pravzaprav v celoti onemogočili razvoj do leta 2021. Potrebujemo preglednost, predvidljivost, zlasti, ko gre za industrijski sektor. Zato bi morali biti veliko bolj ambiciozni, kot to predlaga ta komisija in to poročilo. Istočasno pa moramo biti stvarni. Namreč kaj lahko danes že dosežemo, glede na to, kakšno je trenutno stanje konjunkture. Mislim, da nekaterih ciljev ne moremo kar tako ukiniti. Na vse zadnje je evropski davkoplačevalec tisti, ki plača, zato je treba v trenutnem kontekstu upoštevati tudi to dejstvo tako da se mi zdi, da teh posojil in bonusov ter olajšav ne bi smeli kar tako deliti na okoli. Mislim, da bi morali zmanjšati toplogredne pline za 26 odstotkov v primerjavi z referenčnim obdobjem. Potrebujemo natančne preizkusne cikle, da bomo vedeli, koliko porabi določeno vozilo lahko prevozi določeno razdaljo in koliko emisij izda pri tem. S tem bomo zagotovili vsaj minimalno preglednost tudi za potrošnike, s tem bomo bili tudi bolj pošteni, iskreni in to bo koristilo vsem, ker je to v splošnem interesu. To so moje pripombe, gospod predsednik. Hvala. Hvala, gospod Nevelbaš. Ja, ich bin äh, selten genug. Gospod Florenc, izvolite. Najlepša hvala. Strinjam se z gospodom eh, Kramerjem, ki pravi, da je dobil pred 14 dnevi pismo, v katerem predstavniki avtomobilske industrije zagovarjajo več časa za to, da lahko načrtuje svoje proizvodne cikle. To je nekaj, kar bi lahko prav tako zapisal v poročilo, čeprav poročilo samo po sebi mislim, da je dobro. Prav tako ne vem, ali bi morali čakati do leta 2018 za opredelitev cilje do leta 2025. To ni tako preprosto. Ampak teh 147 gramov eh, in komentarje nekaterih, ki pravijo, da to ni dosegljivo in da je to nekako orodje hudiča, ehm, tistim lahko samo povem, da morda niso tako podučeni. Kajti Predstavnik eh, enega izmed večjih avtomobilskih podjetij mi je dejal, da lahko te številke brez težav dosežejo v roku dveh let. Če se spomnite naše razprave eh, v zvezi z direktivo o avtomobilih, potem se prav tako lahko tudi spomnite, da je eh, nemška avtomobilska industrija takrat močno nasprotovala tem predlogom ampak hkrati so tudi dejali, da lahko cilje, ki smo jih opredelili za leto 2015, eh, dosežejo že prej, 2012, 2013 in tako naprej. Spomnimo se samo tiste razprave in eh, tu sem eh, posebno drugačnega mnenja kot gospod Karl Schlüter dobri avtomobili, hitri avtomobili, kakovostni avtomobili, ki porabijo manj goriva, so eh, nekaj, kar si želimo vsi. Ampak tega ne smemo omejevati z nesmiselnimi predlogi, kot je vaš gospod Šliter. Tudi kar zadeva cilje po letu 2020, bi lahko bili bolj optimistični, kot pravi gospod Šliter. Zdaj pa kar zadeva preizkusne cikle. Mislim, da je to ena izmed večjih uh, laži oziroma večjih uh, nesmislov. Včasih, naprimer, proizvajalci vozil določeno razpoko pri vratih uh, zapolnijo s plastiko, s plastično maso in potem se zmanjša upor avtomobila. Posledično avtomobil porabi manj goriva. To je škandalozno, Potem gospod Šluter je dejal, da bi bilo dobro počakati na svetovni preizkusni postopek za eh, lah, lahka tovorna vozila. Sam sem uh, pristojen za določena okoljska vprašanja in vem, kako počasi gre uh, oziroma potekajo ti postopki na svetovni ravni. Slepimo se. Našim uh, državljanom oziroma potrošnikom v tem primeru moramo povedati resnico danes lahko, naprimer, kupijo avtomobile, za katere v katalogih eh, oblikuje zelo lepe podatke, zelo dobre številke, porabi toliko in toliko goriva. Potem v, dejansk, eh, v realnosti, ko se nek gospod, naprimer, pelje iz Kölna v Brusel, je lahko poraba veliko večja, kot pa je navedena v tehničnih podatkih. To moramo eh, popraviti tu je veliko manevrskega prostora in to podpiram. Cilji mora biti optimistični, ampak tudi realni. No, kar pa zadeva olajšave. Bil sem zelo navdušen nad predlogom teh olajšav, ampak potem um, sem nekako izpadel precej neumen, kajti te olajšave so postale neke vrste uh, orodje za zlorabe. pred kratkim sem um, pridobil stališče od ene večjih avtomobilskih združenj, enega večjih avtomobilskih združenj v Evropi, ACEA. E in dejali so mi, da lahko s temi olašavami pridobijo samo morda 2 ali 3 grame na kilometr. Seveda, to je dobro, ampak eh, zakaj bi to, ta sistem sploh imeli, če ne bo šlo za znatno znižanje eh, teh količin gramov na kilometr? Dobro, kar zadeva cilje do leta 2020, naj bodo takšni, kot so. Tisti, ki pravijo, da, so, da je to katastrofa, s tistimi se ne morem strinjati. Nekateri pravijo, da bodo za teh ciljev avtomobili postali dražji. Ampak v preteklosti smo videli, da je to na, ravno obratno. Avtomobili bodo morda res dražji za 2 ali 3 tisoč evrov, ampak v roku 3, 4, 5 let bo voznik uh, zaradi manjše uporabe prihranil toliko, da bo um, ta prihranek večji kot pa višja cena vozila. Poglejmo si, kakšne so stvari, stvari v realnosti. Poglejte si naprimer nemško avtomobilsko industrijo. Prodajajo velike, eh, težke avtomobile, ki imajo nižjo porabo. To se da, ampak um, to razpravo nekako zdaj tu uvijati v celofan nima smisla. Hvala. Gospod Julan. Ja, potem komentar gospoda Florenca se že prav veselim glasovanja in zanima me, kakšen bo rezultat. Karl Heinz pravi imaš, ko praviš, da se mora avtomobilska industrija izboljšati imamo čez ta eh, načrt Roadmap 2050, kjer smo zapisali, kakšen mora biti prispevek avtomobilske industrije k znižanju eh, izpustov CO2. -ja. To je zelo optimističen dokument, ampak je na mesto, kajti rabimo optimistične, pogumne korake. Trenutno smo v času, ko opažamo preobrazbo tehnologij, prihaja do novih tehnologij in mislim, da bomo lahko dosegli še veliko. Zato bi moral tudi naš odbor industrije pomagati, da lahko nove tehnologije tudi uporabi. Jaz podpiram eh, predlog, da bi že zdaj zapisali cilj za leto 2025, kajti leto 2008 smo oblikovali cilj za 2020. To je obdobje 12 let. Razprava je bila takrat podobna, ampak takrat se nam je zdelo to smiselno. Zdaj smo leta 2013 in če govorimo o letu 2025, gre spet za 12-letno obdobje. In ne vem, ali so vaši argumenti v zvezi s tem, da je to predolg cikl e, eh, smiselni. Če smo to že storili, lahko to storimo še enkrat. Industriji bomo dali spodbuden signal. Vedeli bodo, kaj želimo in svoje načrte bodo lahko z papirja prelili v prakso in potem avtomobile razstavili v salonih. Seveda, težava pri vsem tem je, da bodo ti novi avtomobili potem dražji in da bo potem avtomobilska industrija zaradi tega primorana zmanjšati stroške proizvodne teh avtomobilov, kajti prodati jih mora. In zato se mi pojastavlja vprašanje, ali bi bilo tudi dobro imeti nek nov sistem olajšav. V angleščini se temače super credits, ampak mislim, da je to pojem, ki je predvsem neroden. V načeloma nisem proti olajšavam. Tega smo že vajeni iz preteklosti. Naprimer na avtomobilskih sejmih, teh novih salonih so predstavljena vozila, za, so že omenjena, za katere so že omenjene neke olajšave, ampak v praksi tega še ni. Tudi če, beseda, tudi, tudi če imamo to besedo credits, tukaj ne gre za kakršnakoli posojila. Davkoplačevalec ne bo eh, imel kakšnih stroškov zaradi tega. Tu gre samo za olajšave, kajti znižati želimo um, količine emisij. Jaz se torej zauzemam za to, da že zdaj določimo cilje za leto 2025, če ne letos, pa morda ne poznaje drugo leto. Prav tako tudi podpiram pristop v glede olajšav. Moramo si ogledati, kako to izvesti. Ne smemo imeti preveč um, velikodušne oziroma preveč um, nekako privlačne olajšave, ki potem v praksi ne bodo izvedljive. Ne vem pa, ali res potrebujemo toliko časa, da se v praksi začne izvajati usklajen, harmoniziran eh, preizkusni cikl. Trenutni cikl ni dober, kajti na nek način gre za goljufanje um, potrošnikov, zato moramo narediti nekaj drugega. Hvala za besedo. Tokrat se oglašam v lasnem imenu. Glede tega poročila Lahko povem, da se mi zdi poročilo kolega Kramerja izjemno pozitivno. Dolgoročni cilj 147 gramov CO2 na kilometr ne bi smel biti kakorkoli spremenjen, zlasti ne znižan. Prisluhnila sem kolegicam in kolegom, ampak iskreno rečeno, danes, ko doživljamo gospodarsko krizo, prihaja do večjega nakupa rabljenih vozil kot novih vozil, zato je treba stvari nekoliko bolj relativizirati. Slišali sem, kaj je rekel kolega Florenc, on meni, ja, toliko slabše, če se bodo stvari povišale ali znižale, če bomo dvignili cilje, bo strošek višji za 2000-3000 evrov. No, nekatera vozila enostavno več ne bodo izpolnjevala pogojev. Zato bi morali biti zelo, zelo stvarni, ko govorimo o teh zadevah. Najprej moramo vedeti, o čem sploh govorimo. Želimo usiliti še strožje zahteve, še bolj zavezujoče zahteve za avtomobilsko industrijo, tudi ko gre za lahka dostavna vozila. Ampak sama meni, da bi morali imeti enake zahteve potem tudi za emisije CO2 pri vseh elektrarnah na premog. Poleg tega so olajšave nov element v predlogu komisije, nanašajo pa se na lahka dostavna vozila. V novem predlogu so te olajšave bile črtene, ampak naš poročevalec meni, da jih je smiselno ponovno vključiti v poročilo, zato ker bomo s to vrstnimi olajšavami spodbudili tudi trg lahkih dostavnih vozil oziroma gospodarskih vozil, da bomo s tem spodbudili tudi inovativnost, da davkoplačevalci ne bodo plačali za to vrstne zadeve iz lastnega žepa, da naj bi za večja dostavna vozila cilje znižali na 115 gramov. Zato se mi zdi, da bi morali pri olajšavah znižati z 75 na 50 gramov CO2 -ja na kilometr. Nekateri proizvajalci namreč že dosegajo ta cilj, zato jim ne bo treba vlagati dodatnih naporov. Strinjam se, da bi morali načrtovati na dolgi rok. Leta 2011 smo se o tem pogovarjali, sedaj smo leta 2013 in stvari že postavljamo na glavo. Biti moramo bolj stvarni, zavedati se moramo, da obstaja gospodarska kriza in vedeti moramo tudi, kakšna je kupna moč potrošnikov tovrstnih vozil. Hvala. Zdaj se moram upravičiti, kajti pozdravljen sem gospoda Kelehena, predstavnika EKR. Ehm, in najprej bom dal besedo njemu, kot predstavniku skupine. Izvolite. Hvala, predsednik, se upravičujem kolegicam in kolegom, da sem zamudil začetek razprave, ampak bil sem na sestanku konference predsednikov. Najprej moram reči, da moja skupina v celoti podpira odločitev poročevalca, da ohrani dolgoročne cilje do leta 2020. Cilj, ki smo ga opredelili že pred dvema letoma, 147 gramov, je dober cilj, je pa res, da nalaga dodatne obveznosti industriji. Sam sem bil poročevalec, v takratnem obdobju za to vprašanje, vem, s kakšnimi težavami smo se soočali, ko smo skušali doseči dogovor. Gospod Kramer bo imel precej težko delo pri vzpostavljanju ravnotežja. Na eni strani treba upoštevati zahteve z področja okolja, po drugi strani tudi zahteve proizvajalcev, upoštevati je treba stroške. Dogovor, ki sta ga svet in parlament dosegli leta 2011, lahko vam povem, da je bilo težko doseči ta dogovor. Je dober tudi britanski, britansko ministrstvo za promet meni, da bomo privrčevali 50 milijonov ton do leta 2032. S tem bomo tudi proizvajalcem zagotovili večjo predvidljivost, lažje bodo načrtovali proizvodnjo. To je izjemno pomembno v teh težavnih časih poročevalec je v obrazložitvi že povedal, da so stroški naložb za doseganje ciljev do leta 2020 položeni na, brem, na ramena davkoplačevalcev zlasti. Gre tu za vozila kategorije N1. Poleg tega smo se strinjali s komisijo, da se uvede nov preizkusni cikl, nov standardiziran preskusni cikl bo omogočil, da bolj natančno opredelimo cilje, s tem bomo tudi lažje preverjali, ali proizvajalci izpolnjujejo zastavljene cilje. Strinjam se, da se stvari premaknejo z decembra 2014 na januar 2018 mislim pa, da bi morali trenutni NEDC ohraniti. Mislim, da bi morali imeti bolj stroge standarde tudi za učinkovitost, ko gre za gorivo. Po letu 2020 pa bi si morali seveda ohraniti pravico, da uvedemo strožje sisteme za spremljanje izpolnjevanja ciljev. Veseli smo, da je komisija upoštevala tudi dejstvo, da tiste nišne proizvajalce ali manjše proizvajalce ne bi smeli preveč obremeniti. Gre za proizvajalce, ki proizvedejo manj kot 500 vozil na leto. Namreč, če bomo njim olajšali zadeve, s tem ne bomo nikakor ogrozili doseganja naših ciljev, namreč to vrstna majhna podjetja, ki proizvajajo to vrstna vozila, dajo na trg samo nič celih en odstotek vseh prodanih vozil. Res pa je, da komisija sedaj že spoznava, da bi morala svojo uredbo spremeniti in predvsem upoštevati zahteve davkoplačevalcem potrošnikov. Hvala, Žil Panjo. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, mislim, da bi se morali dobro zavedati tega, kaj piše v tej uredbi. Namreč ta uredba je zavezujoča za prihodnja leta. Do leta 2020 smo opredelili cilje za lahka gospodarska vozila. Cili so se povečali za 26 odstotkov. Upoštevati je treba posledice, ki jih prinaša toplogredni plini, ki izhajajo iz tovrstnih vozil. Industriji moramo dopustiti, da je bolj inovativna, da začne proizvajati čistejša vozila V celoti se strinjam s kolegom Florencom, ki je podal svojo analizo. Ko bomo podali predloge, bi morali ne samo podpirati ambiciozne cilje, temveč bi morali braniti tudi interese proizvajalcev majhnih in srednje velikih vozil. Ne bi smeli upoštevati izključno finančnega dejavnika, temveč predvsem industrijske dejavnike. Avtomobilski proizvajalci majhnih in srednje velikih vozil lahko seveda izpolnijo cilje, ki smo si jih zadali. Na koncu bi rad podal še nekaj pripomb glede samega besedila. Mislim, da bi morali spremeniti merilo teže vozila. Namreč, če bomo poštevali izključno težo vozila, s tem ne bomo zmanjšali emisij CO2. Seveda bom podal tudi predlog spremembe s tem v zvezi. Uporabiti je treba tudi podatke, ki so na voljo iz leta 2009, namesto da uporabljamo podatke iz leta 2006 in na podlagi teh podatkov predelimo tudi koeficijente. Zdi se mi, da bi bolj natančno morali opredeliti tudi časovnico posameznih etap po letu 2020 in sicer za voljo večje preglednosti tudi za proizvajalce vozil. Mislim, da bi morali od Evropske komisije zahtevati, da še pred koncem leta 2014 poda zakonodajni predlog, globalni zakonodajni predlog, v katerem bi predvideli tudi pregled tega preskusnega cikla, da bi morali preveriti euro norme označevanje vozil na podlagi tega, koliko emisij CO2 -ja izdajo. To je vse z moje strani, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Hvala. Ana Rozmah. Ne, ne želi. Judith Merkis potem. Dank u wel, voorzitter. Veel is hier al gezegd. Ik, uh, ik, uh, mijn woorden is vooral. Hvala lepa. Veliko smo že slišali v tej razpravi. Sama bi rada izrazila podporo temu poročilu. Zdi se mi, da bi morali gledati bolj dolgoročno, nekam do leta 2025. V mestnem obdobju bomo imeli na voljo tudi druge strategije do leta 2030, do leta 2050. Mislim, da bomo do leta 2025 lahko dosegli veliko, če bomo ambiciozni. Pred dvema letoma smo se začeli s tem ukvarjati in takrat so številna vozila že izpolnjevala tudi tiste najbolj ambiciozne pogoje, ki smo si jih takrat zastavili. Zato se mi zdi, da imamo danes na voljo veliko čistejša vozila, kar pomeni, da bomo uspeli izpolniti bolj ambiciozne cilje, ki smo si jih zadali. Sistem olajšav ni privedel do ozelenitve, ravno nasprotno, prišlo je do neke vrste ravnotežja, namreč sistem trenutno ne deluje dovolj dobro, čeprav imamo olajšave na voljo, še vedno vlada nek sistem bonusa in malusa. lahko bi za tista dobra vozila namenili 50 odstotne olešave, to smo videli tudi pri sistemu ETS. Mislim, da bi s tem poskrbeli tudi za čistejšo proizvodnjo. Predvsem bi se morali znebiti tistih vozil, ki niso dovolj čista. Že v Strasburu smo se pogovarjali o standardih na področju hrupa. Danes govorimo o sorodnih vprašanjih. Kadarkoli se soočamo s tovrstnimi vprašanji, se vedno bojimo, da če bomo postavili preveč ambiciozne cilje, bomo na nek način zadušili avtomobilsko industrijo. Vendar je inovativnost vedno utemeljena na jasni zakonodaji, ki tudi natančno opredeljuje srednje in dolgoročne cilje. Hvala. Hvala, Krista Klaus. Ja, kar ne takoj bom povedala, da podpiram predlog, predlog gospoda Kramerja. To razpravo smo vodili že pred dvema ali tremi leti. In ne moremo zdaj vsake, vsake toliko in toliko let spremeniti smeri, določiti posebno novih ciljev. Koril Lepaž, Karl Schlüter sta že navedla argumente, da ne bi smeli zdaj nekaj podarjati avtomobilski industriji. Ali smo kdaj to sploh že želeli? Uh, Tu si moramo uh, v spomin priklicati, naprimer, MSP-je. To sem dejala že večkrat v preteklosti. To so obrtniki, to so vinarji, ki razvažajo svoje vina po degustacijah. In to so tudi ljudje, ki ta vozila uporabljajo, zato da gredo uh, na delo, naprimer. In pri omejitvah hitrosti se mi zdi, da je to potem nekaj vrste kazen za tiste, ki vsak dan upravljajo svoje delo. Uh, Gre za zanesljive cilje, ki so že določeni in držati se jih moramo. In vsak cilj, ki ga potem vedno znova izpodbijamo, je morda slab cilj, če ga moramo spreminjati oziroma vodimo razpravo o spremembah. Pri nakupu novih vozil bi lahko postavili določene pogoje, ampak eh, življenska doba teh vozil mora ostati takšna, kot je če bomo vozila prej v okviru cest, potem bomo imeli tudi to obrnitev glede eh, umika teh vozil iz prometa. Hvala. Najlepša hvala, gospa eh, kolegica. Sam sem bil poročevalec v Senci za to poročilo pred nekaj leti in to poročilo ima eh, nekako napačen naslov. Se bi morali govoriti o učinkoviti porabi goriva pri teh avtomobilih, naprimer v državah v razvoju. In to je potem za uporabnika nekaj bolj plastičnega, nekaj bolj primerljivega, uprejemljivega. In ko sem bil, kot sem dejal, poročevalce senci, sem opazil, da je testni cikl takrat bil slab. In da bi ga morali oblikovati na bolj širok način. Ampak 25 do 30 odstotkov Ehm, je razlika med dejanskimi številkami oziroma med dejansko eh, porabo goriva in pa med porabo goriva, ki eh, jo navajajo testni cikli. Morda bi lahko določene vidike te razprave tudi uvrstili v poročilo, naprimer glede olajšav. Kajti namen olajšav je, da stimulirajo nakup oziroma razvoj um, vozil z um, bolj varčnimi motori oziroma pogonskimi sistemi. In morda bi lahko tu bili bolj um, strogi. Potem vprašanje manjše porabe goriva. To je povezano tudi s kakovostjo zraka. Manjša poraba pomeni tudi manjši izpust prašnih delcev. Posledično imamo v zraku v mestih manj ogljikov, eh, torej dušikovih oksidov in to je dobro za ljudi. Ampak, če gremo v to smer, potem si moramo ogledati tudi stroške razvoja takšnih um, sistemov. Treba je primerjati, naprimer, razvoj na, pri osebnih vozilih in pri gospodarskih vozilih. Potem pa so s tem povezani tudi stroški proizvodnje ne moremo kar zahtevati, da industrija razvije bolj varčne motorje, motorje, ki eh, povzročajo manj izpustov, hkrati pa uh, ohranijo trenutno ceno. To ne gre, tu si moramo zadeve še pogledati. Potem, kar zadeva omejitev hitrosti. Ne moremo kar tako reči, da je niža hitrost uh, čudežno zdravilo za uh, manjše izpuste tudi pri glasovanju v zvezi s tem uh, smo videli, da gre za zelo, zelo uh, deljena mnenja. Kolegi iz odbora, iz odbora za promet so predlog, uh, takratni predlog zavrnili. Kar pa zadeva olajšave, te bi morale v določenih primerjih, naprimer, če proizvajalec razvije izjemno okolju prijazno vozilo, uh, pomeniti tudi lahko eh, tega proizvajalca oprostimo davka za ta vozila, naprimer. Pa tudi seveda potem kupca takšnega vozila. To je ena možnost. Kolega Kramer in nekateri drugi so izpostavili tudi gotovost, ki jo industrija želi in da spreminjanje ciljev, ki smo jih e, določili pred nekaj leti, oziroma pred dvema letoma, v tem primeru ni dobro spreminjati vsakih nekaj let. Te cilje je treba opredeliti kar se da hitro. In hkrati morajo e, veljati tudi nekaj let. In zato tudi ne vem, ali bi lahko že zdaj določali cilje po letu 2020 um, ehm, ali pa še pozneje. Gospa Klas je naprimer omenila vinarje um, in druge obrtnike, ki to vrstna vozila uporabljajo tudi uh, v zasebne namene, naprimer, uh, eh, da se odpeljajo na kraj, kjer delajo. To je izjemno pomembno. In tu moram povedati, da se mi zdi cikl preizkušanja e, pomembna referenčna e, vrednost glede porabe. Če naprimer v tehničnih podatkih o vozilu piše, da porabi toliko in toliko goriva in se potem v praksi kaže, da je poraba višja, potem to ni dobro. Seveda, logično je, da prihaja do odstopanj. Nekje do 10 odstotkov je to še normalno, ampak um, več pa ne. Kajti testni cikl težko uh, nekako pokrije celoten spekter uporabnikov. Zdaj pa bom besedo predal gospodu Ono iz Direktorata za podnebje. Izvolite. Thank you, thank you... Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi gospodu Kramarju za pripravo tega poročila. Kar nekaj novih zamisli najdemo v tem poročilu. Na začetku bi rad navedel nekaj dejstev kot prvo. Podatki iz leta 2010 kažejo na 128 gramov, ko gre za dostavna vozila. Pred dvema letoma je parlament postavil cilj 175 gramov do leta 2017. Gospod Kellenen verjetno ve, da je bil predmet razprave tudi cilj 147 gramov do leta 2020. Presenečen sem, da se vnašajo te spremembe v poročilu, spremembe, s katerimi naj bi spremenili te številke, že z olajšavami se vnašajo določene dodatne možnosti, namreč z 75 na 50 gramov CO2 na kilometr. Samo 6 gramov smo oddaljeni od trenutnega cilja. Kar zadeva cilj 147 gramov, tistega 175 gramov smo kar nekoliko opustili. Cilj 147 gramov je tehnološko izvedljiv, lahko ga dosežemo ob zmernih stroških za proizvajalce po našem mnenju. Sicer sem slišal kar nekaj pripomp v smislu, da je treba ohraniti ta cilj, ampak tudi ta cilj ste ušibili in sicer ponovno preko olajšav zaradi dodatnih multiplikatorjev, zaradi spremembe pragov, zaradi spremembe števila vozil, ki so lahko upravičena do tega, predvsem pa ste spremenili sam koncept. Te olajšave se akumulirajo v obdobju 2018-2019 in se potem uporabljajo v obdobju 2020-2025. Nimamo izračuno, kaj bi to pomenilo, ampak nekje 2 odstotka tovrstnih vozil naj bi bila upravičena do olajšav. Cilj 147 gramov bi se dvignil na 152 gramov do leta 2025, če bi ta sistem ohranili bi prišli do cilja 150 gramov namesto 147 gramov do leta 2025. S premembami teh pragov in ciljev bi napihnili možnosti, ki ste jih omenili, povečale bi se emisije CO2. -ja. Veliko vas je omenilo tudi preizkusni cikl. Na začetku bi rad podaril nekaj, kar je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 se to ne bi zgodilo, cilja ne bomo spreminjali. Mi ne želimo otežiti razmer za nikogar, razumemo, s kakšnimi težavami in izzivi se soočajo proizvajalci in želimo zagotoviti neko razumnost tudi po referenčnem obdobju. Pomembno pa je, da uvedemo tudi nov svetovni preizkusni postopek za lahka tovorna vozila, dvojni VLTP. Nekje leta 2014 naj bi sprejeli ta predlog, kar pomeni, da bi od takrat naprej lahko izvajali nov preizkusni cikl VLTP. To je pomembno zato, ker bi s tem državljanom zagotavljali boljše informacije. Imetniki to vrstnih vozil bi bolj natančno vedeli, kakšno vozilo so kupili, več informacij bi imeli na voljo, več bi lahko privrčevali pri gorivu. Če bi imeli dodatne stroške pri izpolnjevanju cilja 147 ali 175 gramov bi jim prav ta preskusni cikl VLTP lahko pomagal najti načine, kako te cilje izpolniti. Zato bi morali čim hitreje uvesti ta novi preskusni cikl, ker bi s tem res pomagali vsem v celotnem procesu. Pri tem bi celo privrčevali zlasti kupci vozil, ne pa da bi morali plačati še več. Sedaj pa še dolgoročni cilji, kdaj naj jih opredelimo. 2014 je naš predlog. Proizvajalci potrebujejo dovolj časa, da se prilagodijo, pripravijo, potrebujejo gotovost. Da bi to preložili za 4 ali 5 let potem, bomo samo zavlačevali s celotnim postopkom. Naša avtomobilska industrija je konkurenčna, želimo, da takšna ostane. Če bomo jasno opredelili cilje in to čim hitreje bodo tudi proizvajalci bili bolj inovativni in si prizadevali za dosego ciljev. Najlepša hvala, zdaj pa besedo najem še poročevalcu. Gospod Kramer, izvolite. Hvala za to razpravo, za vse argumente, ki smo jih slišali. Ne bom jih, posem, eh, ne bom jih vseh pokomentiral, kajti preveč jih je bilo, ampak vseeno nekaj najpomembnejših stvari. Eh, testni cikl, dragi Karl Heinz, Lage Filip Owen in vsi ostali. Testni cikl ni uh, uporaben, ni, praktično ni uporaben, kajti ne odraža dejanskih razmer. Testni cikl je sicer omenjen v tem zakonodajnem predlogu, tudi v uredbi o osebnih avtomobilih, ampak tako pa če. Testni cikl je standard na podlagi katerega proizvajalci eh, rangirajo svoje vozilo. Jaz ne želim tesnega cikla zdaj eh, spreminjati, ampak v poročilu sem želel povedati, da če bomo imeli nov preizkusni cikl, potem bi bilo dobro, da definiramo nov dolgoročni cilj. Če novega cikla ne bo, verjetno zato je predvsej visoka, kajti na. V svetovni ravni bo tak cikl težko doreči, uh, potem potrebujemo mi in pa industrija to gotovost, da vedo in vemo vsi skupaj, da bomo uporabljali starega. Ampak o tem v poročilu eh, ne razpravljam. Odbor za industrijo je že eh, izpostavil stališče, ki sodi v to razpravo in pa v razpravo o osebnih vozilih. In sicer, da ne obstaja povezava med tistimi proizvajalci avtomobilov, katerih vozni park ima nižjo porabo in med uh, uspešno prodajo na trgu. Gre pravzaprav tudi za to, da najbolj uspešna vozila, torej tista, ki imajo najniže izpuste CO2 v Evropi, proizvajalcev zato ne bom navajal, uh, imajo največje težave s prodajo. Te avtomobile je najtežje prodati in če so uh, izpusti nižji, še ne pomeni, da si kupci teh avtomobilov bolj želijo. Uh, to moramo jasno povedati, kajti tisti, ki ste dejali, da želimo industrijo da eh, nekako pomikati sem ali tja, s temi se ne strinjam. Jaz ne želim industriji nalagati, kako naj oblikuje, kako naj eh, načrtuje in prodaja avtomobile. Jaz želim zagotoviti ambiciozen in trden pravni okvir. leto 2014 bo prišlo prek malo, oziroma bo prek malo, da bi lahko že jasno določili cilje za čas po letu 2020. Številni so dejali, da bo prišlo do novih tehnologij, da ne vemo, kdaj bodo te tehnologije množično uporabljene, da bo prišlo do nižjih cen, naprimer plina, in tako naprej, in tako naprej. Spravi, številne neznanke so tu in ne vemo, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Pustimo se nekaj časa, da preučimo vse te zadeve. In morda lahko to storimo nekje med letoma 2014 in 2018, ampak prej kot 2014 pa zagotovo ne. Olajšave. Dejali ste, da bi lahko olajšave poimenovali drugače, naprimer spodbude za inovacije ali kaj podobnega, ker tu ne gre za posojila. Ja, seveda to lahko storimo, ampak gre za to, da želimo olajšave ohraniti eh, v tej uredbi, tudi ko gre za lahka gospodarska vozila. Potem pa še dve zadevi. Omejevanje hitrosti, omejevalci hitrosti ne sodijo sem, kajti ne na zadnje, to tudi ni najboljši način, kako zmanjšati emisije. Najboljši način za to je, da enostavno ne uporabljamo avtomobilov. Omejevalci hitrosti bi tiste, ki lahko gospodarska vozila uporabljajo najbolj pogosto, eh, še dodatno prizadeli. In mislim, da tega ne bi smeli uvrstiti v zakonodajni akt. Seveda, določeni kupci si tega želijo oziroma to tudi zahtevajo, ko kupujejo vozila, ampak to ne bi smelo biti eh, v zakonodaji. Prav tako tudi mislim, da ne bi smeli omenjati nišnih proizvajalcev, katerih tržni delež je minimalen mi, želi, mi se želimo osredotočiti, oziroma mi se morali osredotočiti na večino, na tisto večino, za katero uh, so predlogi v dokumentu smiselni. Veselim se razprave in tudi kolegu Ovnu iz komisije bom v prihodnjih dneh pokazal študijo, ki omenja posebno drugačne stvari, kot ste jih dejali vi. In sicer je zapisano, da je eh, gospodarsko gledano najbolj realen cilj nekje med 157 in 163 grami na kilometr. S tem želim povedati, da ne obstaja neke vrste logika ali eh, pravilo, da bo pr, eh, potrošnik vedno na boljšem, če bo šlo za manjše izpuste CO2. -ja. S tem so povezane tudi više cene avtomobilov in porabniki, kupci potem to plačajo. Slišali smo tudi, da določeni kupci raje kupijo rabljen avtomobil kot pa novega. Sploh eh, nekateri obrtniki si novih sploh ne morejo, ne morejo privoščiti. V poročilu sem pazil na to, da bo kar se da sprejemljivo za vse, torej tudi določene kompromise sem um, upošteval. In treba je tudi upoštevati trenutno stanje eh, gospodarstva in avtomobilske industrije v Evropi, sploh v južnih državah Evropske unije. To ni najbolj rožnato. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kramer. Rok za oddajo predloga sprememb je 27. februar ob 12. 24. in 25. aprila bomo predloge sprememb potem obravnavali. 6. in 7. maja pa bo poročilo na plenarnem zasedanju. Julija 2013, uh, eh, oziroma julija pa, bo, uh, pa bo to obravnavano na plenarnem zasedanju. Tako, zdaj smo zaključili s točko na dnevnem redu in gremo naprej. Začasno odstopanje. Uh, um, od direktive o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v skupnosti. Gospod Peter Lisa je poročevalec. Izvolite. Najlepša hvala, eh, predsednik, kolegice in kolegi. Zdaj bi morali eh, razpravljati samo o predlogih sprememb. In zahvaljujem se vam, ker ste jih postali veliko in ker so dobri, ker izboljšujejo Eh, osnutek poročila. Želim se tudi zahvaliti Matje, eh, poročevalki Matje Groš iz odbora za promet, ki je pripomogla k delu na mojem poročilu, oziroma kolegu Matjeju Grošu, eh, ki mi je poslal veliko predlogov in upam, da boste lahko potem odba, od odbora obravnavala vse te predloge spremem, tako da um, mi jih bomo danes. No, Če še enkrat povzamem za vse tiste, ki ne vedo točno, o čem eh, gre zadeva. Komisija je predlagala, da se za eno leto ustavi eh, trgovanje z emisijami na področju letalskega prometa. Se pravi, do aprila 2014 naj ne bi izrekali kazni v zvezi z medcelinskimi poleti, ehm, pri katerih se eh, omejitve ne upoštevajo. Ta izjema, to odstopanje ne bi veljalo za vse medcelinske eh, lete, ne samo za lete, ki jih izvaja evropski letalski prevoznik, ampak za vse lete, ki iz tretjih držav prihajajo v EU ali pa iz EU eh, letijo v tretje države. Odstopanje ne velja za lete znotraj Evropske unije. O tem sem sicer razmišljal, ali bi eh, morda predlagal kaj drugega, ampak ker gre za neke vrste sistem, eh, ki je svetovni sistem, ki ne razlikuje med leti v ZDA, v EU, na kitajskem, ehm, se mi je zdelo, da dobro, dobro, da to nekako zamejimo, tako vsebinsko kot tudi časovno. Želimo si mednarodnega dogovora, hkrati pa želimo tudi ohraniti trgovanje z emisijami. In trgovanja potem nekako prenesti v mednarodni sporazum. In mislim, da je predlog komisije dobro izhodišče za to. Zadnjič smo slišali tudi vprašanje v zvezi z odporom nekaterih tretjih držav. Tega ne želim ponavljati, ampak po mojem vedenju zato ni dovolj tehnih argumentov. Gre za politično vprašanje, kajti. Uh, stroškovno gledano ta schema eh, Evropske unije ni prav obremenilna. Gre za naprimer 2 evra na let. Um, ehm, 2 evra pa je, ne vem pa, če za 2 evra dobimo kavo na letališču Heathrow v Londonu. Se pravi, gre za zelo nizko eh, številko. Se pravi, kar, zagle, kar, gleda, eh, kar zadeva sebinske argumente, smo lahko posem mirni. Uh, Evropsko sodišče je tudi dejalo, da lahko glede letov, ki e, pristajajo oziroma ki prihajajo Evropsko unijo ali odhajajo z Evropske unije, Evropske unije, tak sistem lahko predlagamo. Potem obstajajo tudi usporedni sistemi na ravneh držav članic, naprimer francoski sistem, nemški sistem, ki so veliko dražji kot evropski sistem, oziroma nalagajo prevoznikom više stroške kot pa evropski sistem. In po tej logiki, na primer, um, zalet iz Nemčije v Polsko um, uh, plačamo več, oziroma prevoznik plača več, kot pa zalet iz Nemčije na Japonsko. Ali pa, na primer, let iz Londona v Kanado je bolj poceni, kot pa let iz Londona v Mehiko, čeprav so omej ZDA. In tu moramo biti um, previdni. Tretje države zaenkrat niso naklonjene svetovni ureditvi in menijo, da, želi unija, eh, da jim želi Evropska unija nekako usiliti svoj sistem. V zvezi s tem želim tudi povedati, da vas prosim, da zavrnete eh, predloge sprememb, naprimer 8, eh, ki ga predlagata Sato Hasi in Sabine Vils, ki jo danes sicer ni tukaj, ampak vseeno bom povedal, da gre tukaj za čisti populizem. Resne okoljske organizacije in resni partnerji v letalski industriji takšnega predloga ne podpirajo. Seveda, zeleni lahko, uh, si lahko nadene svojo, svoj zelen plašč in ta predlog uh, izpostavljajo, ampak zdi se mi, da nima smisla, da skupina zelenih pri tem ustraja in tudi predlagam, da se predlog zavrne. Prav tako ne podpiram predlogov 11 in 20. To sta predloga eh, kolegov iz več političnih skupin. Tukaj gre za predlog, da bi obdobje eh, odstopanja podaljšali, se pravi, da ne bi bilo eno leto, ampak dve leti. Ko sem vprašal kolege, ki to predlagajo, eh, kaj želijo s tem doseči, Eh, mi niso znali povedati, zakaj. Kaj ti, naprimer, če se gledamo, skupščina je kao bo letos. In če bo to podprla, potem bo, če bo skupščina kao tega to podprla, potem bo uh, izjema veljala eno leto, če pa ne, pa uh, tega sploh ne bo. In mislim, da je predlog uh, kolegov nesmiseln. trenutno nimamo cene za tono CO2. -ja. Oziroma, cena je nizka. In, ampak želimo se, da ta cena eh, torej v nekaj naslednjih letih zraste. Če bo cena previsoka, pa bomo imeli težavo s konkurenčnostjo, kajti leti znotraj Evropske unije um, povzročijo manj izpustov CO2. -ja. Uh, naprimer za let iz Frankfurta v Hamburg je to 13 centov eh, na tono. In eh, če bo sistem samo evropski in voljal samo Evropski uniji, potem nekako nima smisla. No, to je ena skupina predlogov sprememb, ki so slabi oziroma ne podpiram. Potem pa imamo drugo skupino, ki so dobri, naprimer predlog predsednika in gospeda Brandija in drugih To so predlogi, ki se jih da nekako preoblikovati in uh, mislim, da bomo lahko prišli do kompromisa. Potem imamo pa dva predloga sprememb, ki sta nova in ki vnašata nov vidik, nov pogled na stvari. To gre, tu gre za namensko določanje sredstev. Odbor za promet je z vidika industrije, z vidika eh, nizkih stroškov, dejal, da je treba sredstva porabljati namensko. Da ne bi sredstva, ki jih pridobimo s to schemo, eh, uporabili za zaponevanje določenih vrzeli, naprimer na drugih eh, področjih. Predlog spremembe 24 Hasin Wilds to zdaj omenja. Seveda, ne vem, kako bodo druge države uh, gledale na to. Naprimer, če ZDA m, mm, predlagamo, da bi z zbranimi sredstvi financirali določene raziskave. Seveda, v tem primeru je težko eh, razdeliti ta, to pogačo, kajti če je to samo naš denar za eh, projekte Evropske unije, se to stori lažje. Tudi, naprimer, če gre za sodelovanje s tretjimi državami, državami v razvoju in tako naprej tam bodo stvari bolj zapletene. In predlog spremembe 23, ki to omenja, eh, je zanimiv in mislim, da ga lahko podpremo. Na mednarodni ravni bi morali eh, kot Evropska unija pokazati, da smo pripravljeni na eh, določene kompromise, kajti to bo tudi olajšalo pogajanje s tretjimi državami. Še enkrat se zahvaljujem vsem tistim, ki so poslali predloge sprememb. In mislim, da bi morali storiti vse, da dosežemo globalno rešitev. Tako bom glasoval in tako bom tudi obravnaval kompromisne predloge. Mi želimo, da se to čim prej zaključi in da na polico, kajti um, ne želimo dajeti vtisa, da ne podpiramo eh, predlogov, ki bi zmanjšali posledice podnebnih sprememb, naprimer. No, ko govorimo o podnebju, eh, okolju, nekateri pravijo, da je treba morda schemo za trgovanje z izpusti kar ukiniti. Jaz pa želim dejati, da tega ne podpiram, da moramo to ohraniti in da moramo to razširiti na mednarodno raven. Hvala. Yes, we can. Tako. Upam, da bo nam res uspelo. Peter Lize, hvala za to predstavitev. Jutri bomo videli, ali bo eh, toni CO2 ja določena cena. Upam, da bodo mednarodna pogajanja na ravni IKA uspešna. In kolikor jaz vem, smo na ICAO prišli tako daleč, ker smo bili kot Evropska unija aktivni. 12 let, 15 let nazaj se na ICAO ni dogajalo nič. Šele ko smo mi začeli uh, s, z razpravo o schemi ETS, se je začelo nekaj premikati. Tudi kar zadeva predloge sprememb. Um, lahko povem enako kot poročevalec. Mislim, da sredstva, ki se zberejo s to schemo, ne smejo biti namenjena za ponevanje vrzeli na drugih področjih. Gre za to, da moramo s temi sredstvi vse boriti proti podnebnim spremembam. In zato so eh, namenjena sredstva v schemah. Pri sistemih držav članic, naprimer, ehm, gre za Eh, drugačne sisteme. Naprimer, sistem um, polja, kjer bi se naprimer, lahko z letalom peljal 50 km, eh, bi stal več kot pa nek let znotraj Nemčije, torej iz sever na jug Nemčije ali pa celo let um, iz ene celine na drugo. Ta razmerja so povsem uh, napačna in zato podpiram predlog komisije, da nekako zamrznemo čas, da eh, schemo zamrznemo za eno leto, ne za vedno, ampak za eno leto in to je dober predlog. To je moj kratek komentar. Povsem podpiram pristop poročevalca. Seveda, vse je odvisno tudi od jutrišnje razprave z ceno CO2. -ja če bo cena eh, potrjena ali če bo eh, odločena, da sistem ni dober. Tudi od tega je vse odvisno. Zato tudi jaz pozivam vse vas jutri sodelujte in um, poskrbite za to, da bo schema ETS obstala, da bo tona CO2 dobila svojo ceno. Če tega ne bo, potem bomo imeli v rokah um, neko schemo, ki ne bo imela posledic. države članice ne bi smele eh, nalagati dodatnih davkov letalskim prevoznikom. Kajti odločiti se moramo, ali želimo imeti evropsko schemo ETS ali pa razdrobljen sistem schem naravnih držav članic. Mi smo z evropsko schemo, ne samo evropsko, tudi svetovno schemo čez nekaj časa. Dobro, toliko o tem. Naslednji bo Chris Davis. In če ostanemo v tem letalskem eh, žargonu, je to pravno pravi čas za pristanek. Izvolite. Nisem sicer prosil za besedo, sicer bi želel spregovoriti, vendar morda bi raje spregovoril po razpravi. No, dobro. Potem pa Martin Kellenen. Seveda. Všeč mi je, ko tako ravnamo in predamo besedo drug drugemu znotraj ene koalicije v drugo koalicijo. No, na kratko, kot ste sami rekli, pozdravljam tudi sam enoletno prestavitev eh, sprejema te zakonodaje. Pač, da počakamo na globalni sporazum v tem sektorju. Mi si želimo čim manj amandmajev, da bi to sprejeli čim prej seveda amandmaji eh, želijo več pogojev za prekinitev tega sistema in s tem pravzaprav postavlja pod vprašaj um, želje komisije, da bi prekinila ta, to, ta sistem. No, pogovarjali smo se že o dražbah, o, o drugih zadevah. Ne vem, zakaj bi znova vzpostavili to vprašanje o pogajanjih svetom in vemo, da države članice teh zahtev ne bi sprejele. Mislim, da bomo biti tudi previdni glede amadmajev, ki zahtevajo uh, pogojevanje z izidom uh, pogajanj v IKAV. Mislim, da ne moremo imeti enostranskih uh, pogojevanj. Torej, ko gre za neke svetovne ukrepe. Zato sem tudi sam vložil nekaj amandmajev, s katerimi bi radi eh, naredil bolj gladek predlog, tako da ne bi eh, torej prišlo do tega, da ne bi mogli eh, se pogajati na visoki ravni, ne bi prišli do globalnega sporozuma. Mislim pa, da je ravno globalni sporozum to, kar si vsi želijo. Kaj je Šljuter? Je replacing uh, Satu Hasi. Yeah. Hvala, gospod predsedujoči. Sam bi eh, zaključil, rad bi zaključil s tem davčnim paradižem, v katerem živijo letalske družbe. Zato ne bi prekinil tega sistema, temveč bi uh, zamrznil odstopanja. Strinjamo pa se, saj z amandman 23, mi predlagamo nekaj podobnega v amandmaju 24, torej da bi zaznamovali sredstva za uporabne cilje. To bi olajšalo to, da najdemo globalni sporazum. Ne vidimo pa neke potrebe potem, da bi morali zadeve ustaviti. Ne, morali biti naprej in potem skušati najti globalni sporazum. Uh, in seveda bi namenili sredstva za prilagajanje podnebnim spremembam in tako naprej. In mislim, da bomo tako naredili na manjši odpor pri globalnem sporazumu, ki si ga vsi želimo. Vendar mislim, da moramo biti vendarle eh, nekoliko previdnejši. Imamo že 85 odstotkov eh, brezplačno doljenih pravic in le 15 odstotkov se jih poda na dražbi. Tako da mislim, da je nenavadno, da rečemo, ne, sedaj imamo to zakonodajo, potem pa jo bomo eh, za nekaj časa prekinili. Mislim, da to ni primerno v tem kontekstu. Hvala. Francova Groste. Eh, Hvala lepa. Mislim, da v večini priznamo, da je predlog komisije zanimiv, torej to, da bi na nek način zaustavili celotno zadevo, medtem ko čakamo na pozitivno odločitev v IKV. Upam, da bo prišlo od tega sporozuma čim hitreje. Vendar, naj spomnim, direktiva je stopila veljavo 1. januarja 2012. Sedaj pa imamo že predlog spremembe, ki je bil uh, predložen novembra 2012. Torej, sedaj imamo neko stalno negotovost, kar zadeva industrijski sektor. Mislim, da moramo se izogniti eh, negativnim učinkom za evropske operaterje, ki se lepo vedo. Kajte nekateri operaterji letalske družbe so že začeli uh, kupovati ETS glede, to, torej za lete, ki se pravi pred 12. novembrom. Aprila 2013 pa se bo skazalo, da so pač bili zgolj dobri učenci. S tem ustvarjamo težavo, kajti dvakrat bomo kaznovali te operaterje, kajti. Eh, to, to bo šlo za tiste, ki so že na začetku dva, leta 2012 eh, poskušali biti usklajeni. Torej, oni bodo v slabšem položaju kot tisti, ki niso doslej še nič storili. In seveda, Uh, mislim, da s tem povečujemo pravno negotovost. In torej, zato sem tudi predložila predlog spremembe, ki bo omogočil, da se lahko direktiva uporablja takšna, kot je bila sprejeta na začetku, tako da ne bodo zgubili uh, eh, tiste, uh, tiste bone, ki so jih že kupili, preden je direktiva stopila veljavo. Kaj ti mislim, da je bilo res škandalozno, da bi eh, kaznovali tiste, ki so že začeli izvajati to direktivo eh, v primerjavi s tistimi, ki je še niso začeli upravljati. Torej, toliko z moje strani. Upam pa, da dejansko bo Evropska unija uspela dobiti pozitiven rezultat na eh, zasedanju IKO leta 2013. Hvala. Vielen Dank. Hvala. Holger Kramer. Najlepša hvala. Ne želim ponavljati celotne razprave, ampak samo o predlogi sprememb bi govoril. To, da postopek poimenujemo stop the clock, je zavajajoče, kajti gre za korak nazaj, taking back the clock. Iz številnih držav smo dobili zelo nasprotujoča si, oziroma zelo negativna mnenja, kajti pravijo, da gre sistem, ki področa korak nazaj. In predloga ne podpiram, kajti trenutno želi, imamo lete v tretje države, ki, eh, za katere schema ne velja. In to pomeni, da velja samo za lete znotraj EU. Nekateri pravijo, da to ni tako drago, to ni tak problem. Ampak, poglejte si primer let iz Düsseldorfa na Majorko uh, je v schemi ETS. In pa potem drug primer, let iz Düsseldorfa v Egipt, pa ni znotraj scheme. In ker vemo, da so ta pašalna potovanja uh, dokaj poceni, da so potrošniki občutljivi na eh, spremembe cen, naprimer teh potovanj, uh, um, bi lahko to imelo negativne posledice za potrošnike. Posledično tudi za gospodarske družbe, se pravi za prevoznike, turistične agencije in tako naprej. Jaz sem eden izmed tistih, ki pravijo, da če bomo že zamrznili to schemo, je ne smemo zamrzniti za, ne, za nedoločen čas, ampak zagotoviti moramo, da iz yes we can, kot se je dejal prej, ne bo postal uh, uh, we cannot. Ne sme priti do situacije, ko bomo imeli uh, na politični ravni ogromno konfliktov, sporov med ministri, da bo prišlo do slepe ulice, v kateri smo že bili lani. To se ne sme ponoviti. Tudi če bo jeseni letos prišlo na svetovni ravni do možnosti uh, da se uh, naš sistem začne izvajati na svetovni ravni, potem je to dobro. To je lahko naš sistem ETS, to je lahko nek drug sistem. Ampak lahko se zgodi tudi, da ne bo rezultata, da ne bo dogovora in potem bomo, potem bomo ostali neke vrste eh, otok v tem svetovnem morju. Bomo imeli samo mi sistem eh, za trgovanje s temi emisijami. To mi je Peter Lize tudi že povedal. In če bomo že podprli tak predlog za vrznitev, naj bo to obdobje, v katerem lahko razmislimo o spremembah oziroma posledicah. Pa še nekaj. Sicer smo določene te, te, te države izuzeli iz sistema, ampak države EFTA, ki sistema ne podpirajo, um, tem pa ne bi smeli še enkrat uh, useljevati sistema. To je politično izjemno netaktno. In če bomo pri tem ustrajali, bo šlo spet za um, situacijo, ko bo Evropska unija slon v trgovini s porcelanom. Mi ne moremo Švici usiljevati nekih rešitev, ne moremo jim usiljevati našega sistema. Švica, švica je suverena država in tistih držav EFTE, ki tega ne podpirajo, eh, ne smemo siliti v to. Hvala. Eh, Vestlund, gospod Vestlund. Hvala lepa, na kratko. Tale predlog se mi je zdel nekoliko nenavaden, ko sem, ko sem ga prvič videla, vendar pa se strinjam z argumentom, da lahko podpremo komisijo in sicer to, da ne moremo zavlačevati z izvajanjem tega. Ne moremo reči, tega ne bomo storili. Potem pa se znajdemo v situaciji, ko imamo nekakšno nekakšne ohlapne obljube in rečemo, počakali bomo še malo, kot je dejal li, kolega Lisel in drugi, mislim, da se moramo zbrati in najti neko strategijo. Zadevo moramo pospešiti, vendar moramo imeti jasne roke, ne preveč oddaljene roke, moramo imeti konkretne kriterije. In sicer, če ne bomo dobili nekega drugega sistema, potem moramo nadaljevati s svojim sistemom. To je seveda veliko breme za letalske družbe, to so dejali že drugi. Težava je, da letimo veliko in to ni trajnostno. Ljudje vedno več letijo. In seveda ne moremo predolgo čakati. Vendar, če lahko najdemo nek dober sistem, ki bo deloval na mednarodni ravni, potem lahko nam počakamo. Ne moramo pa čakati zavedno. Če ne bomo dobili nič drugega, potem moramo imeti nek sistem, ki bo uh, pokrival vsaj naše lete med celinami. Šluter, ja. ne. Na mesto kolegice. Chris Davis. Hvala. Zelo preprosto bom povedal. Podpiram predlog komisije, da bi imeli več prostora za več mnenjega prostora za poganja. Ne želimo si namenskih določenja sredstev, ne želimo si torej določenih stvari, ki so zapisane v tem predlogu. Vendar vprašanje je, ali je komisija res morala se lotiti so zakonodajalskega procesa, ko gre za recimo mobilne uh, klime, komisija uh, ni rekla, bom pač prekinila zakonodajo uh, glede tega. Oziroma komisija se lahko samo odloči, uh, da bo kakšno zakonodajo prekinila in, uh, in ni treba, da začne z vso zakonodajalskim procesom, ki morda lahko nasprotuje z. Uh, uh, osnovnimi nameni. Drugo vprašanje je ta razprava. Je namenjena temu, da bi imeli prostor za pogajanja. Vem, da imamo še štiri priložnosti za pogajanje, vendar pogovori potekajo in bilo bi dobro, če bi vedeli, če komisija uh, meni, da bomo prišli do pozitivnega izida uh, zaradi vseh teh pogajanj. Judith, Hvala, Chris. Judith Merkis. Dank u wel, voorzitter. Uh, e lepa. Na kratko, govorimo o tem, kako vedno več vsi letimo. ETS je dober sistem, seveda vedno lahko najdemo kaj boljšega. No, seveda vsak nov sistem ima tudi svoje porodne težave. No, v IKV ni dovolj ambicioznosti, da bi dosegli nek globalni sporazum in mislim, da ni rešitev to, da nimamo nič, da letalskim družbam nič ne naložimo mislim, da to ni uravnoteženo z našimi ambicijami, kajti letalske družbe potrebujejo prostor za razvoj. Vendar eh, mislim, da potrebujemo rešitev na globalni ravni, ne da imamo eh, več sistemov, ki potekajo hkrati. No, Nisem pa še videla nobenega novega uh, osnutka mednarodnega sistema. Hvala, zdaj pa komisija. Slišali smo kar nekaj vprašanj, tako da prosim za odgovore. Kdo, kateri kolega bo pokomentiral? Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala poročevalcem in vsem tistim, ki ste se odzvali na predlog za začasno odstopanje. Omila se bom na minimum pri svojih komentarjih. Prvič, kar zadeva razširitev področja uporabe, tako da bi vključili tudi promet znotraj Evrope, to se mi zdi nelogično, če si ogledamo eh, razlog za odstopanje. To je bilo ravno zaradi pozitivne dinamike v IKAV in torej, da bi imamo nek manevrski prostor za mednarodna pogajanja. Evropski ETS ni bil nikoli eh, predmet spora znotraj EU. Ko gre za naše švicarske partnerje, tu je zadeva enaka. Švica ni bila nikoli proti izvajanju EU ETS sistema, poleg tega pa tudi se z nami pogajajo glede tega, kako je povezali naš sistem. Torej, to pomeni, torej, mi smo s Švico tudi geografsko tesno povezane, saj je sredi EU, smo pa si tudi ideološko blizu in imamo podobne cilje glede podnebnih sprememb. Mislim, da to, da bi. Eh, razširili, če pravi odstopanje, bi bilo škodljivo tudi za našo mednarodno razsežnost, ko gre za stroške in iskrene konkurence. Vsi letalski operateri, ki deluje znotraj EU, na linijo znotraj EU, bomo obravnavali enako. Mislim, da je strošek za let znotraj eh, Evrope 25 centov in dvomim, da bo drugoli spremenil svoje počitniške načrte zaradi tega stroška 25 centov. Potem še beseda glede uporabe mednarodnih uh, kreditov oziroma uh, olajšav. Mi smo torej želeli ustvariti sistem, ki ohranja integriteto in celovitost evropskega sistema, tako da imamo verodostojen, verodostojno enoletno odstopanje. Lahko se k temu še povrnemo in potem čez enoletno obdobje začnemo izvajati uh, naš sistem, če ne bo prišlo do globalnega sporazuma. Odstotkov nismo spreminjali glede tega, kakšni naj bodo odstotki. Torej, odstotek eh, pravic ostaja 15 odstotkov. Tisti, tiste letalske družbe, ki so kupile pravice glede na 100 odstotno pokritost, bodo imele presežke, ki jih lahko potem uporabijo v prihodnih letih, lahko pa jih tudi prodajo na trgu. Če pride do izjemnih sprememb, potem pride tudi do izjemnih posledic. Koristi tega, da nekdo želi imeti eh, korist od pravic, je seveda večja od možnih eh, zgub zaradi kupovanja mednarodnih pravic. Torej, mislim, da moramo zadevo gledati bolj celovito. Hvala prisne hel. Najlepša hvala. Zdaj pa še gospod Lize kot poročevalec. Izvolite. Ja, hvala, čisto na kratko. S tistimi ki, komentarji, ki so bili naklonjeni mojemu poročilu, eh, se strinjam, tega ne bom dodatno komentiral. Gospod Kellen in gospod Davis pa sta izpostavili nekaj drugega. Seveda, vsi, ki se ukvarjajo s to tematiko, vedo, da če bomo zdaj sprejeli predlog spremembe v zvezi z earmarkingom, za namensko uporabo sredstva, potem eh, pogajanja s svetom ne smejo povasti. Zakonodajni postopek bi morali zaključiti aprila. Prvi zato, ker ne, da ne bo prišlo do težav s tretjimi državami in pa drugi zato, da ne bo medinstitucionalnih težav. Če parlament in svet do aprila ne bosta dosegla uh, dogovora, potem tega sistema ne bo. Uh, potem bo veljala trenutna zakonodaja. Zakonodaje ne moremo izkrivljati. In zato potrebujemo tudi določeno mero prožnosti vseh strani. Martin in Kris, po drugi strani pa je od leta 2008 prišlo tudi do kar nekaj sprememb. Takrat nismo uh, mislili, da bo odpor tretjih držav tako trdovraten in Kolega Kramer je dejal, da ne to popolnoma opustimo. Jaz nisem za to. Jaz sem za to, da sprejmemo konstruktivne pristope. Naprimer z američani. Lahko bi jim dali na mizo dobre predloge, s katerimi bi jih pomerili, s katerimi bi jih lahko privabili k skupnim projektom, ki bi jih tudi skupaj financirali. In seveda je to tudi ponudba za tretje države, za države v razvoju, če rečemo, da gre tukaj za sredstva za mednarodno sodelovanje. Seveda. Rad bi videl ministra, ki bo septembra na konferenci KAO v Montrealu in ki bo dejal, da se mu zdi bolj pomembna eh, proračunska disciplina v njegovi državi članici, kot pa doseganje mednarodnega sporazuma. Tu mora biti Evropski parlament jasen in če svet ne bo sledil parlamentu, bo moral to lekcijo pač ponoviti potem jeseni. Pa naj maja črnega Petra, če ga hoče imeti. Karl Schlüter je dejal, da ni potrebe potem, da bi uro ustavili. No need to stop the clock. To ni res. Če želimo mednarodni dogovor, potem tega ne smemo storiti. Slišali smo tudi tehnični predlog od kolega, ki je bil spice v francoščini, ampak mislim, da so ga med tem že prevedli. Moramo ga še preočiti. Kolega Kramer je spostavil Švico. Ja, Švica je izjemno občutljiva partnerica. In komisija ni postopala najbolj diplomatsko v tem primeru. Švica sicer nikoli ni kritizirala našega sistema, vedno so nas podpirali. Ampak bolj smiselno bi bilo, če bi Švici prisluhnili in eh, upoštevali njihove morebitne pomisleke, preden to objavimo. Po drugi strani pa Švica postopa enako kot Evropski parlament. Tudi mi oziroma tudi nas komisija ni vprašala o mnenju, preden je predlagala ta dokument oziroma ta ukrep. Zdaj pa moramo prevzeti odgovornost. Mislim, sicer osebno mnenje, da Švica temu predlogu ne bo nasprotovala. Švica želi sodelovati tudi za notranje lete v Švici želijo izvajati sistem ETS, ampak leti iz Züricha v drugo evropsko državo ali pa leti iz Minhna v drugo evropsko državo, uh, morda ne bodo primerljivi, oziroma Švica morda na njih ne bo gledala enako, tako da ne vem, nisem povsem prepričan. Vsekakor komisija ni ravnala najbolj diplomatsko, ampak eh, pravno gledano ravnanje komisije ni bilo sporno. Mislim pa, da bomo tudi našli rešitev s Švico naprimer, primer, ki smo ga slišali glede leta iz Düsseldorfa v Majorko, Palma na Majorko ali pa v Egipt, je slab primer. Kajti tiste letalske družbe, ki letijo znotraj Evropske unije, že izvaja sistem ETS. Naši kolegi iz odbora za industrijo, med drugim tudi Holger Kramer, so poskrbeli, da je cena za eh, izpuste CO2 na tono zelo nizka, nižja od 25 centov. In ne vem, zakaj bi zdaj tukaj omenili razliko med 25 centi in potencijalno više ceno, če nekdo leti pa v Majorko ali pa v Egipt. Na Majorko ali pa v Egipt. Treba je uh, upoštevati to, kar zdaj velja. Kazni za leto 2012, naprimer. Ali je res tako absurdno, uh, da bo nekdo raje izbral kot destinacijo Majorko na mestu Egipta, ker bo let v Egipt 25 centov dražji. Ne vem, če je to res. Mi se moramo skoncentrirati na to, kar je zapisano v dokumentu. Hvala. Hvala. Ja, Majorka, Egipt, vse to je nekako na jugu, v toplih krajih. In vsak potrošnik se more sam odločiti o tem, kamor bo letel. Dobro, toliko razprave. 26. februarja bomo o tem glasovali v odboru in potem aprila verjetno Eh, na plenarnem zasedanju. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Konsko meso. Konsko meso v prehranski verigi. Zelo zanimiva tematika. Prejšnji teden sem prejel veliko prošen, da to vprašanje uvrstimo na današnji dnevni red. In seveda sem eh, prošnje upošteval, tako da lahko razpravljamo o vzrokih za ta škandal. Sicer smo leta 2011 podobno vprašanje že obravnavali na našem zasedanju, ampak takrat nam ni uspelo ustvariti bolj strogega sistema označevanja in pa sledljivosti eh, mesa. Dobro, veliko kolegov je zdaj z nami, predstavniki sveta, gospa Testori iz eh, direkcije Sanko, kar veliko novih ljudi prihaja, tako v dvorano, kot tudi. Eh, pravzaprav sama razprava o tem vprašanju v Evropski uniji postala izjemno aktualna. Slišali smo, da mora biti predstavljen bolj strok sistem in zdaj bomo začeli z razpravo. Najprej besedo dajem koordinatorjem skupin, potem pa še ostalim kolegom in kolegicam, ki bodo imeli možnosti zastaviti vprašanja ali pa izpostaviti kakšne komentarje. Sem bi rad dal besedo, ki to želijo, ampak prosim, da ste kratki in jedrnati. Nikoga ne bom pozabil, Se pravi, zač, začnimo. Za ELS Peter Lize. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ja, ta celoten škandal glede napačnega označevanja konjskega mesa, ki je, bilo, ki je bil označen kot goveje meso, to je res goljufija. In treba je izslediti tiste, ki so za to odgovorni. Vsak potrošnik, vsaka potrošnica ki želi dejati, oziroma ki, želi, ki ne želi jesti konjskega mesa, uh, mora biti to pravico in to možnost. In zdaj so ti potrošniki bili ogoljufani, prevarani. Ne vem pa, kako je z sledljivostjo vseh sestavin posameznih uh, predpripravljenih jedi. O tem smo v naši politični skupini veliko razpravljali in ne vem, ali je kdorkoli v tej dvorani, ki bi eh, lahko ločil med eh, mesom, ki prihaja iz Francije ali pa iz Romunije. Kar tako. To je nemogoče in zato moramo pripraviti dodatne nadzorne ukrepe pozdravljam predlog komisije, da se oblikuje bolj strok sistem, da se, eh, da se izva, izva, izvaja preverjanje DNK-ja. Vesel sem, da je gospod Testori tukaj z nami. Če bi bil z nami tudi gospod Borš, bi bilo to prav tako dobro, kajte lahko bi kritiziral določene ukrepe eh, direkcije Sanko. Pred nekaj leti smo razpravljali o eh, mesu kloniranih živali in takrat smo predlagali, da se to meso označi, da se posebej označi. Komisija je dejala, da to ni možno, ampak tisti, ki veste nekaj o genetiki, eh, razumete, da lahko izvedemo preizkus DNK pri, vsaki, pri vsakem tkivu. No, ko smo vodili to razpravo o uh, eh, mesu kloniranih živali, smo slišali različne pomisleke. Ampak tukaj pri trenutni zadevi gre za nekoliko drugačno um, težavo. Sicer gre za konsko meso, ne klonirano, ampak vse eno. Ko gre za klonirano meso, moramo jasno povedati, da gre za takšno vrsto mesa, kajti obstajajo. Uh, določene lastnosti, po katerih se to meso razlikuje od običajnega mesa v navednicah. Gospa Testori je dejala, da je treba eh, začeti izvajati testiranja, preizkuse DNK pri vzorcih tega mesa. In jaz lahko to zgolj podprem. Upam, da bo ta sistem na nogah čim prej. Tudi komisar je ta predlog podprl, druge direkcije pa to zavračajo. Upam, da bo to čim prej razrešeno. Hvala. Hvala, Linda Lukeven. Mislim, da to, kar je najbolj šokiralo vse glede konskega mesa, je, da po kriz, krizi z BS smo spostavili sistem sledljivosti, no vse skupaj pa se sedaj podrlo. Torej, sedaj meljemo mleto meso in sploh ne vemo, kam potuje vse to meso in podjetja ne vedo, odkot prihaja meso, ni nobenega sistema uh, spremljanja. In lani smo se pogovarjali o značevanju mesa eh, v izdelkih. Parlament je glasoval za to, svet je bil proti. Številni med vami ste podprli označevanje mesa in mislim, da moramo tudi o tem govoriti. Komisijo bi vprašala, uh, kakšen je status uh, sestanka, ki ste ga imeli prejšnji teden. Kaj bo na uh, svetu za kmetijstvo ta teden? kaj ti zanima, nas, kaj se bo zgodilo sedaj na svetu. Torej, na kratko, ker vem, da veliko kolegov želi besedo. Pred več leti smo govorili o higieni glede mesa na splošno. Slišali smo govorice, da je komisija želela ošibiti določeno zakonodajo na tem področju, da so želeli ukiniti neodvisne inšpektorje v klavnicah. No, v prihodnih dneh boste postavili nov predlog in zanima me, po vsem tem, kar se je zgodilo v zadnjih dveh tednih, ali mislite, da javnost lahko zaupa podjetjem, da so odgovorna za higieno v svojih klavnicah? In torej ali bo komisija ohranila sistem neodvisnih inšpektorjev, kajti slišali smo, da podjetja, celo vlade želijo ukiniti neodvisne inšpekcije. Torej, komisija zanima me, kaj boste storili glede tega in lahko potrdite, da se to ne bo zgodilo in da ne boste torej ukinili neodvisnih inšpektorjev. Hvala, Chris Davis. Hvala. O označanju hrane smo se že zelo veliko pogovarjali v tem odboru. Vendar. Render se zdi, da smo zelo neučinkoviti, če na koncu potrošniki kupijo gove, govedino oziroma mislijo, da so kupili govedino, dejansko pa je to konjsko meso. Seveda so vlade uh, odgovorne za to, da je hrana, ki se jo prodaja kot nekaj res to. No, kakorkoli že. Torej, res se želimo vedeti, ali imamo govedino v burgerju. V nekaterih državah konjsko meso ni spremljivo na meniju. Kaj bi se zgodilo, recimo, če bi prišlo do težav s svinskim mesom? Kaj bi bilo, če bi svinsko meso končalo v mesnih izdelkih? Potem bi imeli zelo veliko pomislek o strani verskih skupnosti v Evropi. Torej, rekli bi, da se vedemo na neprimeren način. No, lahko se predstavljate, kako bi eh, se muslimani, judi in drugi odzvali na kaj takega. Odgovornost je na proizvajalcih hrane. Oni kupijo hrano, oni kupijo proizvode v, v kateri koli obliki pač že, dajo znake na živilo in so odgovorna za označevanje eh, sestavin ker imamo evropsko zakonodajo, ki zahteva to vašno označevanje, je potem nacionalna vlada tista, ki mora spremljati izvajanje zakonodaje. Seveda pa mora biti eh, to tako, da je učinkovito. Vendar imamo kakšne dokaze o tem, če poteka kakšne študije ali dejansko vemo, če se zakonodaja pravilno izvaja ali kaj vemo, kakšne so kazni za napačno označevanje, ali so te kazni res odvračilne, ali imamo kakšne primerjave glede tega, kako se ta zakonodaja tolmači v različnih državah. In potem ne glede na to, kar eh, pravi zakon, kako sodišča tolmačijo uh, zakone. Nisem še uh, slišal, da bi kakšen proizvajalec uh, se dejansko bal lastnih pregledov. Torej, ne vem niti, kako je to s tem vzrunem kraljestvom, moram priznati. Nimam vtisa, da je napačno označevanje hrane pri nas neko grozljivo kaznivo dejanje, vredno tudi drugotni tako. V idealnem svetu, če želimo imeti skupni trg in da hrana potuje med državami in da imamo kazni, potem moramo imeti skupne kazni za to, da zagotovimo, da so res odročilne. Vendar tega ne moremo storiti. Nekateri boste rekli, da ne moramo. Vendar moramo to vsaj predložiti državam članicam, moramo primerjati, kaj se dogaja v državah članicah. Moramo reči, kako je mogoče, da v eni državi imamo kazen 100 evrov za napačno označevanje, v drugi državi pa pa se dejansko izvaja resne kazni, resne sankcije. Mislim, da bi komisija morala predstaviti, če je izvedla kakšne študije, če bi morala izvesti kakšne študije in če dejansko se zakonodaja izvaja na učinkovit in odvračilen način v vseh 27 državah članicah. Hvala. Kar šlite naslednje? Hvala. Veliko smo se pogovarjali o označevanju hrane in označevanje je koristno zato, ker potem ne pride do tega, da bi si vsakdo želel imeti najcenejše eh, živilo, kajti vsak dobavitelj mora označiti svoje blago. Torej, že naprej pripravljena hrana tudi mora imeti označene eh, sestavine in na ta način bi uh, torej imeli trdnejše vezi in mislim, da je to dobro za celotno verigo. No. Potem je tu vprašanje kloških označanja, ki kar dobro deluje. Mislim pa, da bi se torej z boljšim označevanjem uh, um, izognili goljufijam. Kot ste že številni dejali, ni nobenega tveganja, če napačno označujemo živila. Švedski organi so preverili embalaže in ugotovili so, da 44% mesnih izdelkov je bilo uh, napačno označenih, še več je ta odstotek pri vnaprej pripravljeni hrani. In kaj se je zgodilo? Nič. Nikogar niso obtožili, obsodili, nišče ni prišlo mene kazni. Torej, tveganje, da se goljofija odkrije, je majhno, koristi pa so lahko velike, tako da tega se moramo zavedati. Vsi se osredotočajo na nizke cene in na uh, večji tržni delež in to seveda vodi k več goljufijem. Torej moramo to logiko spremeniti. In mislim, da moramo um, imeti takšne kazni, ki jih bodo podjetja dejansko čutile. Ču, ču, čutila. Torej, um, mislim, da moramo biti tu bolj, bolj učinkoviti. Sveda moramo biti prijazni, uh, vendar moramo prisiliti podjetja, da delajo to, kar je prav. In ko podjetje stori kaj narobe, moramo podjetje kaznovati. In morda bi tudi lahko imeli kazenske sankcije v takšnih primerjih. To ni prvič, da imamo napačno meso v napačnem proizvodu. Eh, vemo, da se svins, eh, svinske beljakovine že uporabljajo oziroma dodajajo v mm, gove izdelke. Eh, poleg tega so se tudi že uporabila barvila, zato da bi svinja bila bolj podobna govedini. In to so pravzaprav odklišile potrošniki, ki so gotovili, da ta govedina ni imela okusa po govedini. Skratka, mislim, da moramo izvajati kontrolne mehanizme, EFSA, nacionalni organi, veterinari in inšpektori, vsi morajo prevzeti svojo odgovornost. Torej, navajeni pa smo plačevati čim manj za našo hrano in na ta način težko dobimo kakovostne izdelke. No, uh, torej, na ta način, mislim, da se bomo morali sprijazniti s tem, da če želimo kakovostno hrano, bomo morali večji delež svojih prihodkov nameniti eh, hrani, če bomo vse skozi želeli čim manj porabiti za živila, potem bo eh, teh goljufij več, ker bodo pač vsi skušali znižati cene. Torej, dolgoročna rešitev je, da spremenimo svoj odnos do hrane, kratkoročna rešitev pa je to, da imamo več nadzora in večje kazne, ko pride do napačnega označevanja. In seveda moramo pa tudi izboljšati označevanje. In torej res moramo imeti to vse v mislih. Tistim potrošnikom, ki želijo čim nižje eh, cene, pa povemo naslednje. Tisti, ki eh, res eh, želijo čim nižje cene, potem najejo meso manj pogosto ali v manjših količinah. Ko sem bil samo otrok, sem, smo manj jedli meso mislim, da bi s tem marsikaj dosegli. S tem bi tudi prišlo do boljših pogojev za živali, to bi bilo koristno za okolje, pa tudi manj golifi bi bilo. Torej, tudi če imate niže prihodke, imate lahko kakovostno prehrano. Hvala. Hvala, Ana Rozbah. Thank you, Chair. Hvala. Strinjam se s tem, kar smo že slišali v določenih eh, državah v Evropi že več let jemo konsko meso, torej zame to ni, to, to je za mene vprašanje eh, spremljanja in označevanja. Tu gre pravzaprav za goljufijo. In ne bom ponavljala to, kar smo že slišali, vendar če imam podjetje in proizvajam klobase. Potem si želim enako kakovost vsak teden. Torej, točno moram vedeti, kaj je v klobasi. In zanima vsaka podrobnost uh, sestavin za to, da bodo izdelki vsak teden enako kakovostni in potem seveda ni težko navesti sestavin na ta izdelek. Gre predvsem za vprašanje volje in, in prav tako ni težko, če tako prihaja meso, če pride recimo iz Argentine, Francije, Bolgarije ali drugot. Torej, kako potežati in kako preprečiti oziroma preprečiti ljudi naj ne bodo nepošteni in kako naj te ljudi sankcioniramo. Nimamo nič proti konskemu mesu. Ne, gre se za to, kako so zadeve potekajo. Mislim, da je to tisto, proti čemu smo vsi proti. Torej, kako podjetja, eh, kako podjetjem predstavimo, da morajo uh, jesti pravo meso in kako uh, naj jim dopovemo, da ljudje morajo vedeti, odkot prihaja eh, živilo, da se potrošnik lahko odloči, ali bo nekaj kupil ali pač ne. Tu gre za res široko vprašanje in moramo zadevo obravnati v svežnju, torej potrebuje svežen ukrepov. Ne, da rečemo zgolj, mi smo proti temu in ne želimo se več tega. Ne, moramo biti kreativni in najti pravi svežen zato, da se bomo izognili to vrstnim goljufijam. Hvala. Ja, še hvala. Kati Kaljotar. Well, um, ehm, ja, ik ben het met veel van de voorgaande Hvala. Z mrsečem, kar smo že slišali, dejansko moramo vedeti in potrošnik ima pravico vedeti, kaj je v hrani, ki jo je. Številni ste omenjali, kako bolje označevali O tem smo se že pogovarjali, ko smo se pogovarjali o značanju zvora uh, hrane. Tu imamo sedaj afero z romunskim konskim mesom, ki ga je nizozemsko podjetje posredovalo naprej. In to podjetje je bilo registrirano na Cipru. Meso je bilo eh, skladiščeno nizozemsko, na to prodano v Francijo in na to podeljeno v lazanjo. In na neki točki so konjsko meso označili kot goveje meso. In inšpekcije so to spregledale in komisija naj mi razloži, kako se to sploh lahko zgodi. Proizvajalec mesa na nizozemskem. je moral zastaviti proizvodnjo, ker je prišlo do suma, da dajo konsko meso v izdelke, ki ne bi vsebovali govedino. Torej, veliko goljufanja poteka in potrošnik na koncu ne ve, kaj dobil v svoj mesni izdelek. Pozvala bi komisijo, naj ukrepa in naj bo stroga s tistimi državami, ki ne izvaja zakonodaje ko smo imeli spravni postopek glede nove hrane in kloniranja, so predstavniki komisije dejali, da bi bilo eh, nemogoče izvajati DNK analize za to, da bi lahko primerjali meso. Sedaj komisija govori o DNK testiranju za vse meso v Evropski uniji. Ali mi lahko poveste, če bo to dejansko mogoče tudi za meso iz kloniranih eh, živali, zlasti goveda. Na začetku je bilo videti, kot da gre za napačno označevanje, vendar morda gre pravzaprav za širše vprašanje. torej tisti konji, ki niso primerni za uh, prehrano ljudi, da smejo postati v hrani. Hvala. Paul Nuttall je naslednji govornik. Lepo pozdravljeni danes med nami. Prvič je za vas, kaj ne? Time, my, uh... Nisem tu prvič in hvala uh, kolegu Krisu Davisu, ki je ugotovil, da sem tu. Res hvala. No. Naj povem, da so britanski mediji spregledali evropski vidik glede tega škandala s konskim mesom, kajti tu so tri točke, ki jih moramo omeniti. Varnost hrane je pristojnost Evropske komisije. Uh, in uredba 1710 torej prenaša pristojnost za, uh, za prehrane iz Londona v Bruselj. No, preden je bilo tako, smo imeli v Združenem kraljestvu zelo strogo zakonodajo, to pa ravno zaradi krize z BSE leta, v 90-ih. In kaj je storila Evropska unija? Prenesla je odgovornost na proizvajalce ne pa na vladne organizacije. Kris je prej dejal, da je označanje hrane pristojno z držav članic. Poglejmo si direktivo 2013. Tu je imam pred sabo in naj povem, da označanje hrane pristojnost EU. In tu je pravzaprav težava. Imamo težavo s tem, da ne zagotavljamo tega, da je hrana res varna, hkrati pa jo napačno označujemo. Torej, ljudje jedo hrano, ki ni tista, ki mislijo, da so jo kupili. In za odločene stvari je jesti konj je problematično. Sam rad jem konjsko meso, vendar za številne Britance je to zelo problematično. Tretja težava, ki jo vidim, je naš eh, priljubljeni skupni trg. Radi govorimo o, o njem, kot da če bi se svet sesul, če ne bi imeli skupnega trga, vendar vidimo, da je v tem primeru v škandalu meso uh, eh, potovalo po petih državah. Mislim, da je to nemogoče spremljati. Skupni trg zagotavlja, da. Uh, blago potuje iz države v državo z čim manj verami. No, sam pa menim, da uh, bi vendarle bi morali biti nekoliko bolj skrbni in to bilo tudi bolje za potrošnike, ki bi bili na nacionalni ravni lahko bolj zaščiteni. Uh, mislim, da bi ta kriza lahko uh, bila eh, priložnost, da povečamo pristojnosti Evropske unije. Kajti, ko se kaj takega zgodi, ekonomsko, uh, se to pogosto zgodi, recimo Evropska unija to ponavadi skoristi za to, da lahko poveča svoje pristojnosti in tako bi lahko tudi sedaj ravnala. Hvala. Hvala. To je vaš prvi komentar v našem odboru. Zdaj pa začenjamo seznamom ostalih. Bom prebral seznam. Minuto 30 bo imel vsak na voljo, kajti vsi morate priti na vrsto. François Costet, Osa Velstut. Brandi, Glenis Wilmot dann Meredith McGuinness, dann Corinne Lepage, Christa Klaas, Martin Häusling, Julie Görling, Britta Reimers, Judith Merkis, Gilles Pagnot, Marina Janakudakis, Elena Antonescu, Renate Sommer, Pavel Pock, Bart Stas, <laughs> äh, Vicky Ford und abschließend äh, In na koncu še Sofi Okonje. Sem koga pozabil? Ste na seznamu? Zanoni in potem je to vse. Minuto 30. Prosim, da se držite tega časa, kajti vsi kolegi in kolegice naj pridejo na voljo. François, koncert. Merci. Hvala lepa. Tu se ukvarjamo z goljufijo. Problem pa je, da se vsak člen v verigi želi znebiti odgovornost in si to odgovornost tudi prelagajo. Dejstvo je, da je na notranjem trgu vedno več teh faz, vedno več delčkov v verigi, težje je spoštovati zahteve glede nadzora. Tu gre za goljufijo pri predelanih živalih. Če si pogledamo, kaj vse je treba zagotoviti za predelavo tovrstnih proizvodov, potem verjetno veste, da je pravzaprav nemogoče označiti izvor tega govejega mesa. Tu zmešamo, predvidevam, določene surovine, ki prihajajo iz različnih koncev in krajev. Vprašanje, ki ga imam, pa je zelo enostavno. Naslavljam ga na Evropsko komisijo. Ali nam lahko sporočite karkoli v zvezi s tem, kateri je tisti šibek člen v verigi, zato da ponudimo ustrezen odgovor, da zagotovimo tudi ustrezno sledljivost predelanih proizvodov. Potem tisti DNK. Ti naj bi izvajali pri proizvodih, ki so označeni kot goveji proizvodi. Zanima me, kolikšni so stroški tovrstnih DNK stroškov, koliko testov ste opravili, na kateri osnovi, kako vzeti reprezentativen ozorček neke surovine oziroma mešanice, zakaj ti testi niso zavezojoči. Namreč pomembno je, da potrošnikom povrnemo zaupanje in veliko dela nas čaka. Hvala. Osa Veslun. Hvala lepa. Saj so že ostali povedali tisto, kar sem sama želela povedati, ampak dejstvo je, da je treba zagotoviti potrošnikom, da je tisto, kar kupijo kot goveje meso, dejansko goveje meso. Podjetja, ki proizvajajo takšna proizvode, bi morala seveda zagotoviti ustrezno oznako. Podjetja so kriva, ker niso ustrezno označila proizvodov, se pravi, so prodajali nekaj popolnoma drugega od tistega, kar so trdili, da prodajajo. Se pravi, gre za očiten primer goljufije. Komisijo sprašujem, kaj lahko mi storimo za to, da se stanje spremeni kako se bo na to odzvala komisija? Kaj boste storili za to, da se izboljšajo tudi sistemi nadzora v državah članicah? Na dolgi rok me zanima, kako boste stvari izboljšali, ali boste okrepili nadzor, spremenili označevanje proizvodov. Nekaj več je treba storiti. Nekaj več, s čimer bomo podjetnikom jasno povedali, da ne morejo kar tako goljufati. Na no, vse zadnje to vrstne goljufije niti niso rentabilne. Morda kdo razmišlja na drugačen način od mene, ampak očitno se mi zdi, da bi morali predvsem povečati zahteve za podjetja. Ta bi morala jasno označiti na proizvodu, odkot prihaja meso, odkot prihaja proizvod in tako naprej. Hvala. Hvala, prosim, da se držite časa. Naslednji na seznamu je Bela Ajuso. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo na kratko. Jasno je, da gre tu za primer goljufije, na prehranskem področju. Na voljo imamo standarde, ki bi jih morale države članice spoštovati. Zanima pa me, kakšne sankcije bomo izvedli, kakšne kazni bomo naložili. Seveda morajo biti kazni skladne z dobičkom, ki so ga podjetja imela od tovrstnih goljufi. Tu gre za izjemno pomembno vprašanje. Tu gre za vprašanje goljufi, niti ne gre toliko za spornost pri samih živeskih proizvodih. Potem je pa še vprašanje fenilbutizola, ki ste ga našli v konjskem mesu. To sredstvo oziroma ta snov je potem zašla v prehrambeno verigo in ta snov se uporablja za tekmovalne konje, ne pa za konje, ki so namenjene prehrani. Zanima me, kje je torej komisija odkrila to snov, odkot izvira in zanima me, ali je varna hrana ogrožena. Hvala. hvala. Najlepša hvala. Osupljivo je, da ministri v Evropi krivijo Evropsko unijo zaradi označevanja. Leta 2011 sem vložila predloge sprememb, ki jih je Evropski parlament sprejel, čeprav je LS glasoval proti. Komisija in svet sta bila prav tako proti, čeprav smo na koncu v parlamentu izglasovali te predloge sprememb. Potem pa se ni nič zgodilo. Ob koncu letošnjega leta naj bi prejeli poročilo, to je vse, kar smo dosegli. Prihodnje leto naj bi za sveže meso začeli izvajati zavezujoče označevanje izvora. To velja samo za sveže meso, ne za predelano meso. Lahko predelano meso uh, pride iz 13 različnih verov in držav in potrošnik mora biti o tem obveščen. Če bi imeli ustrezno označevanje, bi se seveda morali tudi proizvajalci hrane bolj dosledno držati pravil, ki veljajo za prehransko verigo. Chris Davis je omenil svinino. Tudi svinski DNK se je odkril v zadnjih tednih, odkar smo začeli izvajati teste na to vrstnih živilih Stefan Lafol, francoski minister in tudi britanski minister želita, da komisija čim hitreje poda predloge na tem področju, da tudi ukrepi svoje predloge, ko gre za obvezno značevanje izvora proizvodov. Ponovno je treba zbuditi zaupanje med potrošniki. Če ljudje niso prepričani, da kupujejo govedino, to ni dobro. Namreč, če kupujejo govedino, morajo vedeti, da to kupujejo. Hvala. Hvala, Merit McGuinness. Um, hvala, predsednik. Irska je odkrila ta problem, zato ker je pač prva stvari preverila. Agencija za varno hrano bi morala seveda to redno početi. Tako da ne bi bilo nič narobe, če bi tudi profesor Alan Riley povedal kaj več o tem, o avtentičnosti živil. Dve sporočili. Označevanje ni ključnega pomena v tem primeru. Tu je šlo za goljofijo, tako da se ne bi smelo sredotočiti izključno na označevanje. Na oznakah boste našli vse živo. Če ne boste preverili, kaj na tango se nahaja v proizvodu in preverili, ali je skladna vsebina označbe z vsebino živila, predvsej goljofi smo odkrili. Mislim, da bi morali temu neodvisnemu organu, ki je odkril goljofijo, biti hvaležni, ker je objavil to informacijo, mislim pa, da je to evropski problem, ki zahteva evropski odgovor. Dve ključni zadevi sta pri tem pomembni. Sledljivost govedine. Če se uživa konjsko meso na ustrezen način, potem seveda potrebujemo boljšo sledljivost. Zanima me, ali bo komisija lahko danes povedala, kaj se dogaja s konjskim mesom, kako sledljivo je konjsko meso. Mislim, da potrebujemo veliko bolj stroga pravila tudi glede konjev, če se konji znajdejo v prehrambeni verigi, ker je to pomembno vprašanje ne samo z vidika dobrobiti živali. Še druga zadeva, gospod predsednik, menim, da sem prestegla čas za govor, to je pomembno za Irsko. Res moram to povedati. Karl je prej povedal nekaj o. Eh, več kolegov želi še spregovoriti, zato prosim, da se držite minute 30. Korin, da paš. Merci. Hvala lepa, gospod predsednik. Na voljo imamo sistem, ki je privedel do tega, da se vsakič spremljajo neke prostovoljne zahteve, kadarkoli nekaj zahtevamo, kadarkoli so države članice tiste, ki morajo vesti, naprimer, nadzor, je vse skupaj odvisno od sredstev, ki jih ima država na voljo. In sistem, ki ga imamo trenutno na voljo, je pokazal, kakšne rezultate lahko prinese. Mislim, da pri tovrstnih goljofijah moramo sprejeti določene ukrepe. Kot prvo označevanje izvora govedine. Namreč ljudje morajo vedeti, odkot prihaja hrana, ki jo uživati, čeprav gre za pripravljena živila. Potem sistem testiranja DNK-ja gre v pravo smer, vendar ga je treba še dodatno razviti. Tretjič, predvsem bi se morale vlade zauzeti bolj za izvajanje nadzora. Ni normalno, da se v zakonodaji skupnosti omenja nadzor, ki naj bi ga izvajale vlade. Ne želim s prstom kazati na nobeno vlado, ampak vlade potem ne izvajo ustreznega sistema preverjanja in nadzora. To je pa nujno potrebno. Tako da je Unija odgovorna za to, da se preveri, ali je tisto, o čemer se je odločala, izpeljano tudi v praksi. Če tega problema ne bomo razrešili, ne bomo vzbudili ponovnega zaupanja, potem se bomo znašli pred dodatnimi gospodarskimi težavami, da ne omenjam sanitarnih težav, ki so jih omenili že nekateri drugi pred mano. Hvala, Krista Klas. Najlepša hvala, predsednik. Govorim tudi imenom Horsta Schnellerja. No, imam za to na voljo tri minute. No, šalo v stran. Tukaj gre za goljofijo in goljofijo je treba kaznovati. Pomembno se nam zdi, da izpostavimo, da ključ do rešitve ne leži v novih zakonodaji. Imamo veliko zakonodajnih predlogov oziroma zakonodaje. Imamo temeljno uredbo o varnosti živil, potem uredbo o higieni in tako naprej in tako naprej. Vse to imamo in tega se treba držati. Treba izvajati nadzor. In ko pride do takšnih stvari, potem je treba izvajati tudi sankcije. Kazni morajo biti, morajo biti takšne, da um, zabolijo. Izvor mesa je nekaj, kar je eh, težko nadzorovati, ampak vseeno to moramo. Celoten postopek je treba izvajati, postopek ne sme biti najavljen naprej, torej nadzor ne sme biti najavljen naprej in uh, več sredstev moramo nameniti za izvajanje nadzora. Ne še več birokracije, ampak izvajanje trenutnih, uh, trenutne zakonodaje. Dobro, samo še pol minute imam. Mislim, da sem vse vam povedala, zato bo zdaj končala. Hvala. Zelo dobro, kolegica. Žil pa njo. Hvala, predsednik, da ste mi dali besedo nekoliko prej, kot bi mi jo sicer dali, ampak čaka me prvi trialog glede čezmejnih grožen, kjer sem poročevalec v senci. No, pri tem škandalu se je ponovno izkazalo, da potrebujemo več Evrope. Vsem evroskeptikom in vsem tistim, ki so proti Evropi, bi rad rekel, še posebej tistim, ki so člani našega parlamenta ali ki živijo v Evropski uniji, da če države članice ne bi zavrnile sledljivosti in označevanja za pripravljena živila, potem se ne bi soočali s takšnim škandalom. To je prvo. Drugo, soočamo se z eventualno zdravstvenim škandalom, kajti v trupih konjev smo našli femilbultazol. To je zelo nevarna snov za zdravje ljudi. Zato komisijo sprašujem, kaj se s tem dogaja. Namreč v nekaterih državah, zlasti v Romuniji, se uporablja to pri konjih. Ugotovili smo, da je do nedavnega, dokler ni Evropska komisija sprejela ustrezne odločitve. Glede tega, bilo kar nekaj konjev, ki so vsebovali to osnov, bili na poti v klavnice. Zato me zanima, kaj se dogaja s to osnovjo proti bolečini, kako se uporablja, kako se nadzira in ali se uporablja pri konjih. Hvala. Hvala, kolega Hojsling. Ja, da s tema je. Hekel... Ja, vprašanje označevanja porekla izvora hrane je tu najbolj pomembno. Seveda, tu so druge stvari, ampak pri tovrstnih eh, škandalih moramo hitro ugotoviti, kje je izvor. Včasih to ni možno. Predlog eh, z tem je bil na svetu zavrnjen, ampak morda vseeno obstaja nekaj upanja, kajti nemška ministrica Aignerjeva je predlagala, da eh, bi morali pripraviti nov sistem označevanja živil. To je sistem, ki bi ga moral parlament podpreti, tako da ne samo govorimo o rešitvah, ampak jih tudi pripravimo. Potrošniki so trenutno predvsej zmedeni. Ne, ne bi smeli uh, vnašati um, celotno stvar še več uh, zmede. Zanima me tudi, kakšna bo pristojnost komisarja Borža v celotni zadevi, kajti usklajevati je treba dela več direktoratov. Gre za to, da obstajajo različne oblike nadzora, nekatere so bolj podrobne, druge bolj splošne. Potem pa še nekaj. Tukaj gre za uh, sektor ki lahko v določenih primerjih eh, podjetjem prinaša velike dobičke, ampak tu je povezano tudi veliko kriminalnih eh, združb in te je treba odrezati. Hvala. Hvala, Julie Gerling. Um, Najlepša hvala, strinjam se z Mirate. Tu gre za kaznivo goljofijo. Nekateri člani so želeli eskalirati to vprašanje zlasti iz skupine liberalcev, ampak dejstvo je, da obstaja določena sledljivost v sistemu, zato smo to tudi odkrili. Morda sledljivost ni dovolj hitra, ni dovolj pregledna, vendar obstaja. To bi morali pozdraviti in na tem še delati. Zagotovo ne drži, da če bi vsi glasovali za označevanje države izvora, ko gre za živila, do teh težav ne bi prišlo. Glasovali smo za oceno učinka, ta naj bi bila pripravljena ob koncu letošnjega leta, zato komisijo sprašujem, kakšen je napredek pri tej oceni učinka, kako hitro nam boste posredovali to vrstne informacije, zato da sprejmemo odločitve, ki jih moramo sprejeti. Komisijo bi rada opomnila na to, da je leta 2000 objavila belo knjigo o varni hrani. Takrat ste kot strateško prednostno nalogo zapisali tudi, da bi proizvajalci krme in živil morali prevzeti ključno odgovornost tudi pri zagotavljanju sledljivosti. In komisija bo seveda preverjala zmogljivost držav članic za izvajanje inšpekcijskih in revizijskih pregledov pri operaterjih. Zanima me, kje trenutno stojimo, kam so privedli vsi ti inšpekcijski in revizijski pregledi. Zelo previdni moramo biti, ne smemo demonizirati proizvajalcev hrane in celotne industrije, kajti gre za sedmo največjo industrijo v Evropi, zagotavlja delovna mesta in hrano, zato bi morali stvari razrešiti na pravi način. Hvala tu gre za dva škandala. Najprej za škandal z napačnim označevanjem in tu sprašujem komisijo, kako želi, oziroma kako namerava izboljšati nadzor na te postopke, kako boste zagotovili, da ne bo prišlo zgolj do izboljšanja sistema v določenih državah članicah. Ali boste um, pripravili dodatno nenapovedano testiranje oziroma nadzor? De, analiza DNK Ka traja približno 7 do 10 dni in stane 20 do 60 evrov. To je zelo drago, če želimo to eh, izvajati na eh, celotni ravni. Kako nameravate to izvajati? Potem pa drug škandal. Fenilbutazol, ki je bil eh, najden v konskem mesu. V nekaterih državah članicah je to zdravilo, ki je dovoljeno. Eh, in zanima me, kako je z potnim listom za konje. Ali bo ta potni list eh, bolj jasno opredeljen. Kako je naprimer z eh, reci, ki se ukvarjajo z rekonje v prostem času? Eh, ali bodo morali tudi ti eh, bolj podrobno izpravljati podatke, kot pa do zdaj? To bi bilo na kratko vse z moje strani. Hvala. Najlepša hvala, gospod Reimers. Zdaj pa kolegi Judith Merkis. Dank, voorzitter. Uh, ja, het, uh, het paardenvlees. Hvala lepa, gospod predsednik torej konjsko meso. Konjsko meso je bilo na naslovnicah vseh časopisov, meso je prišlo tudi iz nizozemske. Vprašanje pa je, ali so zatajila pravila ali nadzor. Morali bi seveda preveriti vozila, potem tudi nadzorne sisteme v državah članicah, obstaja precej razlik, veliko prožnosti namreč precej razliko lahko opazimo pri izvajanju nadzora na nacionalni ravni. Ne vem, ali bi morali vzpostaviti nov organ za izvajanje nadzora, ampak v vsakem primeru bi morali izboljšati trenutno stanje. Zato me zanima, kaj bo storila Evropska komisija v zvezi s tem. Strinjam se tudi s tem, kar je povedal kolega Šliter. Poceni govedina seveda ni izvor vsega zla, tudi s perutnino in z drugimi mestnimi vrstami smo imeli težave v preteklosti. Imamo tudi poročilo UNEPA na to temo. V tem poročilu je jasno zapisano, da bi morali ponujati tudi bolj poceni govedino, vendar bi se morali zavedati tudi posledic. Hvala, Andreja Zanoni. Grazie, Hvala, predsednik. Ta škandal s konjskim mesom bi, po mojem mnenju, od nas moral terjati, da se čim hitreje premaknemo naprej. Vemo, kaj se je zgodilo, sedaj pa je treba ukrepati, da se to vrstni dogodki ne bodo več pojavljali v prihodnosti. Najprej gre tu za goljufijo. Potrošniki so torej uživali proizvod, ki ga pravzaprav niso želeli. Potem je tu drugi vidik, varnost. Omenili ste že to nevarno snov, ki se je našla v tem mesu. Mislim, da je zaradi krize v številnih državah, tudi v Italiji, prišlo do tega, da določeni centri niso prejeli dovolj subvencij, zato so tudi v posameznih konjeniških klubih in drugih centrih enostavno te tekmovalne konje dali v prodajo za predelavo. Poleg tega pa je konj tudi domača žival in nekateri ljudje ne marajo tega jesti, čeprav se konj tudi eventualno znajde na kružniku. Pomembno je, da zagotovimo sledljivost, da ustrezno označimo proizvode, da navedemo tudi izvor. Zanima me komisija, koliko tovrstnih primerov ste odkrili v Evropi, kje se jih največkrat odkrije, ali imate kakšne ocene v zvezi s trenutno ravnjo goljufi namreč, da ne bodo potrošniki še naprej jedli konja, misleč, da mislijo, da jejo svinsko meso. Zanima me, ali lahko storite kaj za to, da bodo stvari bolj učinkovite. Hvala, kolega Erla Kodalis. Thank you. Um... Hvala lepa, zelo kratka bom zelo previdni moramo biti. Ta kriza ne sme postati priložnost za posameznike, da spravijo na dnevni red raznolike teme, ki so v njihovem interesu. Številni govorijo o sledljivosti. Če bi imeli oznako države izvora, bi se stvari res znatno spremenile. Mislim, da ne. Razen, če sklepamo, da je meso iz ene države bolj okužen kot, naprimer, meso iz druge države. Previdno se je treba lotiti tega vprašanja in zornega kota, z katerega bomo gledali na njen. Proizvajalci so seveda prav tako odgovorni za nastalo zmedo, oni bi morali prevzeti večjo odgovornost, istočasno pa bi tudi potrošniki morali biti bolj previdni pri kupovanju mesa, tudi če kupujejo cenejše meso. Zanima me, ali bo komisija preverila to verigo od proizvoda do potrošnika. Mislim, da bi moral tudi odbor Krim preverjati to vrstno vprašanje, kajti na vse zadnje gre za vprašanje Evropske goljufije. Najlepša hvala, ker ste se zdržali časa. 30 sekund imate v dobrem. Elena Antonescu. Hvala lepa, predsednik. Seveda ne bom ponavljala tistega, kar so povedali že kolegi pred menoj, res je, da potrebujemo ustrezne sisteme nadzora, ustrezne kazni, predvsem pa evropsko rešitev. Sama sem se želela oglasiti v današnji razpravi, kar je logično, glede na to, kaj so povedali kolegi pred menoj. Vlada veliko zmede na tem področju. Poleg tega se pojavljajo nejasnosti tudi glede Romunije, glede vloge, ki naj bi Romunija odigrala v tem škandalu, glede položaja, ki ga je Romunija zauzela pri tem škandalu s konjskim mesom. Zelo jasno moramo povedati, da so vse obtožbe, ki so letele na Romunijo, nepravične in neotemeljene. Mislim, da bi morala komisija to zelo jasno in glasno povedati. Rezultati preverjanja so bili jasni. Označevanje konjskega mesa iz Romunije je bilo pravilno, sledljivost je bila zagotovljena, nobenih težav ni bilo z varnostjo hrane. Romunska podjetja so zagotovila konjsko meso, pri tem so upoštevala vsa pravna jamstva, izvedla so tudi vse veterinarske preglede, tako da je prišlo do goljufije pri označevanju v drugi državi, ne v Romuniji. Zelo pomembno je tudi za industrijo, da identificira odgovorne Namreč verodostojnost industrije je sedaj ogrožena. Hvala. Hvala. Naslednja je kolegica Renate Zomer. Najlepša hvala. Ja, res gre za goljufijo in nobeno označevanje ne pomaga zoper goljufijo. Pri pogajanjih o uredbi o označevanju živil smo se zelo trdo pogajali, kajti države članice to vrstnega označevanja niso želele. Bila sem izjemno skeptična, kajti pojavilo se je praktično vprašanje, ali je to sploh izvedljivo. Večina je zahtevala tri stopensko značevanje. Kraj, eh, torej, skotitve, potem kraj, kjer je žival eh, bila eh, vzgajanja in potem še kraj zakola. To je bilo izjemno, izjemno zapleteno. Zdaj, v tem primeru je šlo za uh, napačno začevanje predelanega mesa, se pravi predelanega mesa, ki se uporablja v predpripravljenih jedeh. In to je izjemno zapleten eh, postopek. Ne vem, ali lahko komisija sploh oblikuje zakonodajni predlog v zvezi s tem. Seveda, tu se pojavi vprašanje, um, kdaj bi to prišlo na dan. Ne smemo zdaj tu prehitro odreagirati in v zakonodajo priliti nekaj, kar praktično sploh ni izvedljivo. Nima smisla oblikovati praktično neizvedljivih zakonov. Mislim, da gre tukaj za nacionalno težavo. Potrebujemo stroge kazni, zelo, zelo stroge kazni. Veliko denarja mora plačati tisti, ki eh, goljufa in pa seveda tudi objaviti ime tega obrata, ki goljufa. Hvala. Hvala, gospod Pavel Pok. Uh, Hvala, predsednik. Ne bom ponavljal vseh dobrih zamisli, ki smo jih slišali. Na voljo imamo, kot veste, sistem zgodnega opozarjanja, ko gre za živila in za krmo. Na voljo imamo zelo različne ukrepe, tudi ko gre za posredovanje informacij potrošnikom in za označevanje. Zato me zanima, kako komisija sploh gleda na celotno zadevo. Najlepša hvala. Bartas. Um, the... Hvala lepa, gospod predsednik. Kar zadeva označevanje izvora. Do konca letošnjega leta naj bi komisija predstavila oceno učinka s tem v zvezi. Če sem prav razumev, je bil že sklenjen sporazum tudi s, kmetis, z ministrstvom za kmetijstvo. Zanima me, če bo komisija še pred poletjem predstavila to oceno učinka. Kako torej poteka delo, kje smo trenutno? Trenutno se ukvarjamo seveda z vprašanjem goljofije. Države članice so tiste, ki bi morale izvajati ustrezen sistem nadzora. Nadzor mora biti učinkovit, evropski predpisi se morajo izvajati. Na nizozemskem, na primer, je pač določeno podjetje označilo konjsko meso kot goveje meso in ga tako posredovalo naprej. To podjetje je bilo v preteklosti že predmet obravnave zaradi tovrstnega ravnanja, pa se ni zgodilo nič. Tudi inšpektorji, veterinarji dobro delujejo tudi na Irskem, ampak sistem mora delovati dobro v 27-terici, kar pomeni, da moramo več vložiti v sam sistem, v kader, in tako naprej. Sicer bodo naše priporočila samo mrtva črka na papirju. Več je treba vlagati tudi v veterinarske upravo. Na letni ravni se moramo pogovarjati o tem, kaj je bilo doseženo, kakšna priporočila so bila podana za katero državo. Veterinarski uradi bi morali bolje delati, predvsem pa bi morali države, organi v državah članicah prevzeti odgovornost. Vicky Ford. Vicky Ford. Thank you. Hvala lepa, tri točke. Ja, gre za goljofijo, to je treba preganjati z najhujšimi možnimi kaznimi. Razlog za to pa je, da sledljivost potrebujemo pri prehrambeni vrigi. S tem bomo preprečili širjenje bolezni. Kaj smo se naučili iz epizode E. coli, ko smo govorili, ali gre za banano ali za ohrot? potem je prišlo za problem mrtvih poranov, ki so prišli iz Mačarske v mojo državo in se je potem ptičja gripa razširila po vsoti. In te porane bi lahko potem označili kot britanski proizvod, čeprav so bili porani mrtvi, ko so jih pripeljali k nam. Označevanje sicer imamo, ampak mora tudi dobro delovati, označevanje izvora. Tretja zadeva, tu gre za veliko širše vprašanje, predvsem v zvezi s tem, kako mi lahko nahranimo vse hitreje raztoče prebivalstvo. Kako lahko nahranimo vse te ljudi? Nekateri pravijo, da ljudje ne bi smeli kupovati poceni hrane, ampak ljudje si danes enostavno ne morejo privoščiti, da spoh kupijo hrano. Težko jim je. Ko preverjamo v našem odboru, koliko denarja se nameni za prehrano iz proračuna, ugotavljamo, da se sredstva za raziskave na tem področju zmanjšujejo in to v trenutku, ko bi morali več vlagati v raziskavo hrane. Tako da prosim, da v svojih skupinah uveljavite ta argument. Hvala. Hvala. Zdaj pa še Sofi Okoni, ki je sama poročevalka pri predlogu za označevanje mesnih izdelkov. Izvolite. Hvala, predsednik. Tu gre za afero, ki je vezana na goljufijo, se pravi, gre za kaznivo dejanje, kot je reklo že več kolegov pred menoj. Ne smemo sprejemati neke zakonodaje na podlagi čustev, ne smemo podati novih zakonodajnih predlogov za urejanje tega vprašanja. Najprej poglemo, kaj se je sploh zgodilo. Raziskavo je, oziroma preiskavo je vodil Europol, kar je zanimivo, zato ker je Evropska policija tista, ki je izvedla preiskavo, se pravi, gre za neutralno preiskavo. Evropsko komisijo smo prosili, da vsakič pri tovrstnih sumih goljufije Europolo pravi preiskavo. Dobro se spomnim, ko je prišlo za kalčke, ki so bili uvoženi iz Egipta v Nemčijo, kar nekaj smrtnih žrtev je bilo, potem se je Španija pritožila Europol če vodi preiskavo, zagotavlja tudi neutralnost in to je treba pozdraviti. Druga zadeva. Prekrivanje. Tu ne gre pravzaprav za problem govedine. Sledljivost je zagotovljena, namreč iz Romunije je prišel proizvod v drugo državo, predelan je bil v tretji državi, tako da sledljivost dobro deluje, bolj strogi bi morali biti pri kaznih. Potem je pa tu še varnost živil, ki prihajajo izven Evropske unije. Sploh si ne želim zamisliti, kaj vse najdemo v živilih, ki prihajajo izven EU. To je ključno vprašanje. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo Pavli Testori, generalni direktorici Dirkrata Sanko. Izvolite. Eh, Hvala lepa, predsednik. Skušala bom odgovoriti na ta vprašanja. Če kaj pozabim, mi prosim, oprostite, ker vprašanje je res bilo veliko. Na pet tematik bom razdelila svoje odgovore. Kot prvo, označevanje sledljivost zakonodaja. Imamo zelo dobro razvito zakonodajo, najbolje razvito zakonodajo na svetu. Zahvaljujoč naši zakonodaji je sledljivost delovala, Linda McKeven. Uspelo nam je ugotoviti, odkot prihaja ta veriga, distribucijska veriga, ne bom rekla v nekaj urah, ampak v nekaj dnevih. Teže je bilo najti povedati to, kje se je zgodila goljufija. Iz enostavnega razloga, namreč goljufija se stori z namenom, da se ne odkrije, tako da je bilo težko ugotoviti, kje je prišlo do goljufije. Distribucijska veriga Romunija, Francija, Luksemburg, Združeno kraljestvo je bila odkrita v dnevu ali dveh, prav zahvaljujoč sledljivosti smo edini na svetu, ki zagotavljamo takšno sledljivost, nikjer drugod po svetu nimajo sledljivosti, ki deluje kot naša. Preden zahtevate več označevanja, več sledljivosti, raje stvari preverite. Najprej razmislite o vsem skupaj. Ne želim spremati dodatne zakonodaje, če je zakonodaja, ki jo imamo dobro. Potem drugo vprašanje. Označevanje izvora. Tu gre za ločeno vprašanje. Ne želim zauzimati stališča glede tega, ali naj uvedemo ali ne uh, označevanje izvora mesa, ki se uporablja kot sestavina. Se pravi, označevanje mesa kot sestavine v pripravljenih živilih. Vemo, da je parlament, del parlamenta to zahteval, mi pripravljamo poročilo na to temo. Priprava takšnega poročila ni enostavna, naročili smo zonanje študijo glede sledljivosti, glede stroškov, da dobimo približno uh, sliko o tem, kakšni so stroški. Seveda je komisija želela stvari pospešiti, ker je so zakonodajalec prosil, da se poročilo pripravi do konca leta. Mi bomo stvari skušali pospešiti, pripravili poročilo nekje jeseni, ker pripravljamo sorodne študije, ne bomo pred poletjem uspeli pripraviti takšnega poročila, kot so zahtevali nekateri ministri, jeseni oziroma takoj, ko bo to mogoče, bomo to pripravili. Tudi če bi bila To vrstna oznaka izvora zavezojoča bi se goljufija zgodila na enak način, ker tu gre za goljufijo. Goljufija se je pojavila ne pri izvoru, temveč pri omembi vrste, ne pri omembi izvora. Smo pri drugem vprašanju, torej pri goljufiji. Številni poslanci so upravičeno rekli, zakaj nimamo strožjih sankcij, strožjih kazni tu bi morali izvajati kazenske sankcije. Če gre za goljufije na prehrambenem področju, bi morali imeti kazenske sankcije. Vendar je to v pristojnosti držav članic. Nekateri poslanci ste rekli, ali imamo jasen pogled v to, kakšne sankcije države članice lahko izvajo. Odgovor je ne, zato ker je to v pristojnosti držav članic. Pri izvajanju nadzora nad živili in krmi in zakonodaji z tega področja smo jasno predelili, da morajo biti sankcije stroge. Gospa Magines je rekla, da je podjetje v Združenem kraljestvu samo odkrilo, da je dejansko bil v živilu tudi element konjskega mesa, vendar je do tega odkritja prišlo zaradi zunanjega nadzora. Findus podjetje je torej želelo povečati samo nadzor naš sistem deluje. Imamo uradne nadzore, samo nadzore in ti nadzori delujejo. Vem, da je to težko razumeti, ampak naš odziv bi moral biti. Hvala Bogu, da imamo na voljo zakonodajo, da imamo nadzor, ker s tem odkrijemo goljufijo. Vendar je goljufija pravzaprav inherentna človeški dejavnosti. Vedno bo prihajalo do goljufije, še posebej v trenutku, ko so cene živil in hrane, kot je rekel gospod Šliter, takšne kot so. Zakaj so cene živil nizke? Ali veste, kakšen je odstotkovni delež proračuna za živila v gospodinstvu? V pred 15 leti 30 odstotkov gospodinskega proračuna, sedaj 50 odstotkov poprečnja. V nekaterih državah je še nižje od 15 odstotkov. Tako da Gospodarski subjekti in prodajalci na drobno morajo spoštovati zahteve potrošnikov po nižjih cenah. Namreč potrošnike skrbi predvsem čim nižja cena. Pri vseh evrobarometrovih raziskavah in anketah dobimo tak odgovor, še posebej v času krize. Se pravi, treba upora razumeti tudi, kaj se dogaja na notranjem trgu, kaj notranji trg dopušča, ko gre za dobavo hrane zlasti, če gre za dobavo hrane v državah članicah, kjer je hrana cenejša. Proizvodnja hrane v Evropi je pač tako organizirana. Zahvaljujoč in notranjemu trgu pa lahko rečemo, da pravila, ki v vsaki državi članici urejajo to področje, veljajo in da so enaka. Preden kriminalizirate notranji trg, kot je rekel gospod Naten, bi rekla, da se zavejte tega, da gre za veliko prednost na notranjem trgu. Namreč imamo enakovredna pravila, ki enaka pravila za vse. In prehrambena industrija je tista, ki naj potem poišče načine, kako znižati cene hrane. Kako se je odzvala Evropska unija? Evropska unija je v nekaj urah obvestila vse države članice preko sistema hitrega opozarjanja, čeprav gre pri tem sistemu zgodnega opozarjanja večinoma za opozarjanje na nevarnost pri živilu ali za kršenje evropske zakonodaje. V tem primeru je šlo za kršenje evropske zakonodaje. No, ta sistem zgodnega opozarjanja deluje. Zato smo uspeli te informacije hitro posredovati. Potem pa nam je uspelo takoj tudi povedati, kje se je distribuiralo to naprej pripravljeno živilo. V petek smo sprejeli odločitev, da začnemo izvajati načrt za izvajanje strožjih nadzorov. Zakaj gre za priporočilo, gospa Grostne? Zato, ker nimamo na voljo ustrezne pravne podlage, da sprememo zavezujoče odločitev. Vendar so države članice to podprle, tako da tu gre za priporočilo. Jutri izjutraj ga bomo objavili. De facto se bo potem to priporočilo začelo tudi izvajati. 75 odstotkov bomo mi financirali. 75 odstotkov od 400 evrov za testiranje DNK-ja. V štirih mesecih smo to želeli zagotoviti, ker smo si želeli ponuditi hiter odgovor za potrošnike, nismo želeli, da se zadeva vleče v nedogled, želimo, da se izvajajo testi DNK-ja in da se preverijo tudi ostanki fenilbutazola. Zakaj? Vse ugotovitve glede napačnega, lažnega označevanja so nas privedle do takšnega razmišljanja ponavadi opravimo vzorčenje nekaterih primerov fenilbutazola v konjskem mesu. Nekatere snovi testiramo redno in zavezujoče. Zakaj se ni testirala ta snov, ne vem. Ampak v zakonodaji z področja prehrane je zapisano, da je treba to vrstno osnov preverjati. Želimo namreč zagotoviti varnost za potrošnike in sedaj želimo, da se ti testi izvajo še bolj pogosto, tako za posamezne vrste živali, kot tudi glede varnosti živil. Zato smo se odločili za ta dva ukrepa. Še nekaj odgovorov zelo na hitro. Kloniranje. Gospod Lize je to izpostavil. Kloniranje. Trenutno pripravljamo oceno učinka, k temu smo se zavezali, v naslednjih dveh mesecih naj bi jo pripravili na podlagi ocene učinka, če bomo uspešni in če nam ocena učinka zagotovi pravi odgovor, bomo podali predlog, ker je komisija sprejela obvezo, da bo podala tak predlog glede same zakonodaje z področja fitosanitarnih vprašanj ohranili bomo osnovno načelo. Pri proizvodnji mesa je nacionalni organ zadolžen za izvajanje nadzora nad klavnicah in mesnih obratih. Želimo pa, da bi določene naloge, naprimer vzorčenje, lahko opravljali tudi zaposleni v podjetju. To že velja naprimer za perutnino. Želimo si, da bi nacionalni organi lahko izvajali nadzor skladno z višino tveganja. Mi se namreč osredotočamo na tveganje, tako da nismo spremenili pristopa, želimo samo stvari bolje ukrojiti, s tem zmanjšati birokracijo. En del parlamenta je zahteval zmanjšanje birokracije, drug del parlamenta je zahteval strožjo zakonodajo. Tako da vedno skrbno skušamo najti ustrezno ravnotežje med upravljanjem tveganja in zagotavljanjem nizkih stroškov. Kaj so se odločili ministri prejšnji teden, o čem se bodo pogovarjali na svetu za kmetijstvo, o ničemar pravzaprav. Ta tematika bo na dnevnem redu zaradi političnih razlogov, ampak kakšne končne odločitve ne bodo sprejeli. Komisija je tista, ki bo morala nekoliko prej pripraviti zakonodajo z področja označevanja živil. Nekateri člani parlamenta želijo, da se označi tudi izvor mesa, ki se uporabi kot sestavina pri živilu. Drugi del parlamenta tega ne želi, enako razdeljenost najdemo tudi v svetu. Na prehrambenem področju imamo srečo, ker smo edino na tem področju skupaj z jedrskim in ribiškim področjem sprejeli zakonodajo, kjer Evropska komisija izvaja inšpekcijski nadzor preko svojih inšpektorjev. Imamo torej komisijnega inšpektora, ki nadzira, kako države članice izvajajo inšpekcijske nadzore. Nekje 200-300 tovrstnih pregledov opravijo naši inšpektori na leto. In naša prehrambena veriga je dobra, vse na podlagi to vrstnih preverjanj. Naša prehrambena veriga je varna. Zgodila se je ena goljufija, ampak zaradi tega ne smete misliti, da naša prehrambena veriga ni varna. Zelo varna je. Res je, da se pojavijo goljufije, vedno se bodo pojavljale, vendar so omejene. Mislim, predsednik, da sem skušala odgovoriti na vsa vprašanja. Hvala. Najlepša hvala. Danes je z nami tudi EFSA. In seveda želim dati možnost tudi gospodu Bernhardu, ki je direktor eh, oddelka za oceno tveganja in znanstveno pomoč. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, dragi poslanci. Hvala, da ste nam dali priložnost, da tudi mi prispevamo v tej razpravi. Naj ponovim to, kar je povedala že predstavnica komisije, gospa Sartori. Uh, dejansko tu gre za goljufijo, ne za vprašanje eh, eh, varnosti prehrane. Torej, doslej nijamo znanja, da bi šlo za vprašanje eh, prehranske varnosti. Ukvarjali, ukvarjali smo se z širšim okvirom glede konskega mesa, ne le z ostanki zdravil v mesu in sodelujemo s komisijo tudi pri mestnih inšpekcijah. In poročilo o tem bomo predstavili junija 2013. Kar zadeva konsko meso, tri stvari so tu problematične. Prvič, eh, trihinjega spirali, sparazit, ki ga lahko, eh, torej, ki lahko napade konje, vendar to je redko en na sto tisoč, eh, torej to ni tako pomembno prehransko tveganje. Potem ostanke kemikalij. Eno je fenilbutazon, ki ste ga že omenjali. To je uh, substanca proti bolečinam, ki ga tudi uporabljamo v medicini. In torej torej se, to se uporablja za tekmovalne konje, vendar konji, ki uživajo to snov, ne smejo priti v prehransko verigo. Tu je redba zelo jasna. Imamo evropsko testiranje, imamo sistem spremljanja. Skupaj z državami članicami smo testirali uh, več kot eh, več sto tisoč vzorcev in v zelo malo vzorcih smo dejansko našli to snov. In ne nazadnje imamo tudi eh, kadmijum. To je tudi ostanek, ki, smo, ki ga najdemo v konskem mesu, vendar to zelo redko ga najdemo, ne predstavlja tveganja za zdravje. Ga pa pač odkrijemo, če ga, če ga testiramo. Tako da konsko meso je. Uh, uh, zdravo, lahko ga je, uh, jemo tudi uh, surovega. Torej, ne gre za vprašanje prehranske varnosti. EFSA seveda lahko pomaga pri obdelavi novih podatkov, do katerih bi lahko prišlo zaradi okrepljenega testiranja in sodelujemo tudi z Evropsko agencijo za zdravila EMO, zato da pomagamo tistim, ki ocenjujejo situacijo, tako pa lahko tudi postopamo v prihodnosti, če bo potrebno. Najlepša hvala. S tem smo tudi končali z to razpravo. E, nekdo še prosi za besedo. Chris Davis ima dodatno vprašanje. E, gospod predsednik, ali bi lahko še dodatna vprašanja postavili? Eno dodatno vprašanje. Frau Testori muss in fünf Minuten gospa Testori mora čez pet minut oditi. Dve pod vprašanjem imam Linda McEwen in pa Chris Davis. Torej najprej Linda, potem pa Chris Davis. Frau McGinnis. Gospa McGinnis, tudi vi, dobro. Minuta. Linda. Gospod Testori bi vprašal naslednje. Nimamo oznake mesa v proizvodih, s tem bi moralo biti, biti še bolj odgovorno glede tega, kaj dajo proizvod. In nis, nič nisem slišala od komisije glede tega, kaj bi mene kot potrošnika potolažilo, da se bo nekaj zgodilo. Nek Kaj ti da, sistem imamo, vendar sistem ni učinkovit. Kaj ti ne le eno podjetje, več podjetij je bilo vključenih v ta škandal. Govorite o birokraciji. Koliko dne bomo prebili za teste, da bomo znova vzpostavili zaupanje potrošnikov? Ali mi lahko poveste, če zavračate označevanje v mestnih proizvodih, kaj potem predlagate na mesto tega, tako da bodo podjetje odgovorna za to, kaj pride v njihovo prehransko verigo? Lahko sprejmem to, da so evropski zakoni za označevanje najboljši in da, mora, da jih morajo izvajati nacionalne vlade. Ko gledam zakonodajo, ne vem, kje piše, kako naj bi vlade to izvajali. Torej imamo 27 načinov. Eh, izvajanje zakonodaje in to ni seveda edini primer tega. Torej imamo 27 načinov izvajanja zakonodaje, tega morda ne počnejo vsi in nimamo nobenih dokazov glede tega, kako se zakonodaja izvaja, kakšne eh, kazni se uporabljajo, če pride do kršitve zakonodaje. Um, Hvala. Moje vprašanje je povezano z EFSO in povezane tudi z našim nacionalnim organom za varnost prehrane. Seveda vsaka agencija ima različen mandat glede na to, kar ima mogoče država članica. In seveda je potem težko biti skladen, kaj ti recimo. Irska ima agencijo, ki preverja avtentičnost hrane, v Združenih mestih pa ni tako. Ne vem, kaj počnejo drugi država članica, vendar zdi se mi, da imamo te agencije in mislila sem, da imajo agencije enak mandat, vendar očitno ga nimajo. In to povezano s tem, kar pravi Kris, glede tega, kako izvajo zakonodajo. Zdi se, da to drugače v vsake države članici. In to moramo preučiti v našem odboru, tako da bomo imeli skladnost glede tega, kar agencije počnejo in da eh, razumemo, da je seveda neodvisnost pomembna, vendar pa informacije morajo biti na voljo potrošnikom. Katja. Hvala. Vprašanje sledljivosti bo tudi v prihodnje izjemno pomembno. Vsako minuto se pojavljajo novi primeri. Gre za golaž, podjetja kot so Aldi Züd, Aldi Nord v Nemčiji pravijo, da so žrtve tega škandala in ne storilci. Zato nekaj v našem sistemu ni v redu. Res je, morda imamo najboljši, naj bolj ustrezen sistem, ampak vseeno se pojavljajo škandali. Moramo se vprašati, ali je res si, dober sistem označevanja, kot ga imamo, ali bi moral biti bolj strok. Ali pa bi morali to storiti že leta 2001, ko smo imeli za to možnost. Takrat je svet, ki danes kar kliče po hitrih in strogih ukrepih, nasprotoval predlogu. Tega ni želel. In zato danes ne smemo govoriti, kako dober sistem imamo, da tisti, ki želi konsko meso, ga pač kupi. Um, ampak še vedno se pojavlja, da nekdo, ki kupi drugo meso, je konsko meso. To pa se ne sme dogajati. Sistem ni sto odstotno eh, dober. Ne vem, kako ga izboljšati, ampak sam osebno sem prijel številne klice. Uh, državljanke in državljanov, ki so zaskrbljeni, ki mi pravijo, da je sistem slab. Seveda ne smemo um, si zatiskati oči, da sicer ni kakšnih smrtnih žrtev ali obolelih zaradi tega škandala. To, da če kdorkoli v Evropski uniji na mesto govejega mesa, ki ga kupi, dobi konjsko meso, potem je nekaj z našim sistemom narobe. Hvala. Gospod, te stori zdaj. Thank you very much. Hvala lepa. Torej, tonaža, ki je bila v tem škandalu, ki so bili v francoskih podjetjih odkrite 20 ton. Torej 20 ton od 100 tisoč ton, ki se, mesa, ki, ki se konzumira v Evropi, konskega mesa. Torej govorimo torej od nič cela nič dva odstotka. Torej, nič cela nič dva odstotka vsega mesa, ki kroži po Evropi. Res je, da gre za resno goljofijo. Tu odgovarjam Lindy McKeven, da gre za goljofijo, to je resna goljofija, vendar povejmo potrošnikom, tu imamo svojo odgovornost. Pravite, naj testiramo vse ostalo. Torej predlagate, da naredimo. Torej, mi smo že naredili 220 testov, ki stanejo 400 evrov. Morda bo se izkazalo, da, je, da gre za, širši, za, za širšo težavo, vendar zaenkrat smo imeli eno golfijo zelo resno, veliko. Da, res je 20 ton. Vendar to ni celotni sistem, ki bi bil ogrožen. Zato mi, komisija, smo dejali, bomo financirali, bomo testirali, en mesec bomo testirali, ker želimo hitro videti, kakšna je situacija likonskega mesa v Evropi. Aprila bomo predstavili zaključke, ko bomo imeli vse izide testiran. Naš sistem nadzora in sledljivosti deluje. In še enkrat, označevanje izvora se vam zdi, da bo nekaj takega, kar bo proizvajalce spodbudilo k temu, da ne bodo uporabili mesa iz druge države članice, vendar to bi pomenilo, Eh, renacionalizacijo trga. Tako, bo, tako boste od proizvajalcev zahtevali, da ne uporabljajo več mesa iz drugih držav članic. Oziroma, če drugače po, povem. Zakaj imajo različne agencije različne mandate? Zato, ker gre to za notranje organizacije držav članic. Nekatere države članice nalagajo nadzor ministrstvom, nekatere države članice nalagajo nadzor agencija. Recimo pri nas, Evropski komisiji, nadzor izvajajo inšpektori pri komisiji. Potem znanstveni, eh, znanstveni nadzor v odločenih agencijah, v odločenih državah je to agencija, v odločenih pa je to pristojnost ministrstv. Ne bom predlagala enotnega modela, kajti ne želim se omešavati v to, kako države članice organizirajo svoje službe. Pač znanstveno mnenje mora biti transparentno in neodvisno in potrebujemo moč nadzora. Države članice potrebujejo inšpektorje in potrebujejo dovolj inšpektorjev, da lahko preverjajo izvajanje zakonodaje. In naši veterinari veterinari eh, komisije preverjajo, če je to spremljivo na ravni eh, držav članic. Torej, njihove inšpektore preverjamo. Linda, kaj veni, imaš dodatni komentar? Um, Paula. Nekaj razjasnim. Ne predlagam, da bi sedaj morali označevati meso za to, da drugi ne bi uporabljali mesa iz drugih držav članic. Ne, podjetja morajo označiti meso za to, da oni vedo, odkot prihaja meso. Torej, da ko nekdo naredi eh, mesno lazanjo, da ve, odkot pride eh, meso. Mislim, da je podjetje s tem bila bolj skrbna glede svojega mesa. Vse, kar pravite, vsak strošek ki ga omenjate, je, je denar, ki prihaja od ljudi. Pravite, kdo vse bi potrebovali več inšpektorjev v času rezov in vrčevanja. Mi povete, kako pa bi vi predlagali, da bi podjetje bila bolj odgovorna za svoje delo? Če vam ni všeč moja ideja, potem predlagajte nekaj boljšega. Kako bomo velike podjetja prisilili, da prevzame odgovornost, da bodo odgovorni za to, kar prodajajo potrošnikom? Tako, zdaj pa imamo možnost, če gospod Testori, da odgovori na ta komentar, kajti potem mora res iti. Tako se je dejala. That... Še naprej verjamem, da nadzor mora biti v rokah pristojnih organov potrebujemo uradni nadzor. Podjetje pa mora plačati za nadzor. Torej, mesna prehranska veriga plača za nadzor državam članicam. Mi bomo predlagali v svojem prihodnjem svežnju, da vsako podjetje eh, plača pristojbene glede na tveganost njihovih dejavnosti vendar mislim, da potrebujemo uradni, nad, uradni nadzor. Tako, hvala. S tem smo prišli do konca te razprave. Mislim, da je bilo izjemno smiselno razpravljati o tem škandalu in upam, da se ne bo na vse hitno skupaj prehitro pozabilo, tako kot ponavadi. Upam, da se bomo kaj naučili iz tega. Sem želim lep večer, jutri pa se vidimo točno ob devetih. Začeli bomo z glasovanje. Prosim, da prenesete vaše glasovalne kartice in um, še enkrat lep večer vsem skupaj.